On est prêt On est prête Oui, vous êtes très bien accompagné. Mesdames, Messieurs, je vous invite à gagner. Gospe in gospodje, vabim vas, da zasedete svoje mesta. Veseli me, da vas lahko pozdravim tukaj na tej zelo pomembni javni predstavitvi v organizaciji odbora za proračun Evropskega parlamenta. In sicer bomo govorili o financiranju malih in srednje velikih podjetjih in o vlogi finančnih institucij, eh, ki sodelujejo z MSP-ji. Gospa Ajder Gadja Zabal-Rubjal in gospa Nirjada sta pripravili to izmenjavo in razpravo, ki eh, se bo danes odvila in zato jima kar takoj predajam besedo. Katera bo začela? Hvala, gospod predsedujoči. Na kratko, kot vidite, je dnevni red našega, naše predstavitve zelo poln, tako da bomo morali biti strogi s časom. Jasno je, da v odboru za proračun večkrat razpravljamo o tem, kako bi lahko izboljšali učinek evropskega proračuna v naših skupnostih, v našem okolju, kako lahko pomagamo financirati projekte, ki jih razvijajo majhna in srednja velika podjetja v naših regijah. Ko smo govorili o organizaciji predstavitve o finančnih instrumentih, z kolegico Nirjado smo se odločili, da se je treba sredotočiti na nove finančne inštrumente in da je treba sporočati o tem, kako lahko nacionalne promocijske banke pomagajo financirati projekte majhnih in sedem velikih podjetij. Torej, torej naš današnji cilj. Um, veseli sva, da sva pri predstavitvi eh, najprej predvideli veliko časa za razpravo, ampak eh, potem se je prijavilo vedno več strokovnjakov, akademikov, kar dokazuje, da v našem odboru počnemo zanimive stvari. Tako da se zahvaljujem vsem eh, govornikom, ki so danes prisotni tukaj, sedaj pa bi dala besedo kolegici Nirjadi. Najlepša hvala, tudi jaz ne bom dolga. Tu sem zato, da prisluhnem temu, kar imate vi povedati. Končno. Uh, bomo zdaj izvedli to razpravo, glede na to, kako pomembne so mala podjetja v našem okolju. Prispevajo več kot 70 odstotkov na lokalni ravni, ampak velike težave so z financiranjem teh podjetij. Veliko podjetij se sooča z zavrnjenimi eh, zahtevki za posojilo in zato me zelo zanima, kakšni bodo vaši komentarji danes in zato predlagam, da se kar uh, lotimo dela. Uh, kajti s eh, kolegico Rubija uh, res poskušava predvsem se držati časa za to, da bomo imeli dovolj možnosti za izmenjavo. Tako da kar predajamo besedo prvemu govorniku, Antoine Quarot, ki je strokovnjak za inovativne finančne instrumente pri Evropski komisiji. Izvolite. Uh, Najlepša hvala za povabilo. Regulatorni okvir za finančne instrumente, eh, ki ga bom na kratko predstavil, je razmeroma nov. Gre za prvo večletno finančno eh, perspektivo, ki vsebuje tudi nabor pravil za finančne instrumente, ki so eh, vključeni v osmi naslov finančne uredbe. Tako da smo pravzaprav šele v procesu učenja, kot bomo videli tudi v nadaljnih predstavitvah. In tudi mi v letnih poročilih in v prihajajoči umestni oceni eh, recentnega finančnega okvira, pravzaprav šele ugotavljamo, kako so se stvari odvijale v prvih letih izkušenj s sedanjim okvirom. Učimo se torej in eh, v svoji predstavitvi se bom samo sredotočil predvsem na finančno uredbo, ki velja za vse evropske finančne instrumente. V deljenem upravljanju imamo uh, avtonomna pravila, sicer pa smo uspeli predvsej poenotiti pravila za centralno upravljanje in deljeno upravljanje, čeprav je še kar nekaj manjvrskega prostora za izboljšave. Načela, na katerih temeli regulatorni okvir pri nepovratnih sredstvih, ki še vedno predstavljajo največji del izdatkov Evropske unije, z nepovratnimi sredstvi ustvarjamo trg eh, s finančnimi instrumenti pa igramo na igrišču, kjer so že drugi igralci in že obstoječa pravila. Tako da se moramo prilagoditi tem obstoječim tržnim praksam in pravilom. In to je tudi razlog, zakaj potrebujemo pružnost, In naš regulatorni okvir je eh, pravzaprav posledica oziroma rezultat nekakšnega dogovora med eh, komisijo, ki je odgovorna za izvajanje in zakonodajalcema, torej svetom in parlamentom. Eh, in vi ste tisti, ki ste nam zagotovili prožnost, v zameno pa zahtevate odgovornost in poročanje v rednih razmakih, kajti pružnost omogoča hitro odzivanje in skladno s tržnimi pogoji, kajti ko predlagamo eh, novo finančno perspektivo, je ne mogoče napovedati, kakšni bodo finančni pogoji, kaj se bo dogajalo na trgu, kakšne bodo obvesti, zato potrebujemo to pružnost. Ampak v zameno si seveda zaslužite obsežno poročanje, Eh, in uh, imate seveda tudi možnost odločati o prožnosti. Kot boste kasneje videli, lahko tudi ustavimo finančni instrument, če ta ne deluje ustrezno. Torej, prožnost in odgovornost. Kako dosegamo prožnost? Ta je zagotovljena, ker imamo nabor temeljnih pravil v finančni uredbi, to sta dva člena, 139 in 140. Če torej omenim ta temeljna pravila, gre za to, da morajo instrumenti uh, obravnavati nedelovanje trga, da gre za projekte, ki so uh, gospodarsko zmožni preživetja in da moramo uh, zagotoviti, da ne izribamo z trga zasebnih vlagateljev, da moramo spoštovati pravila konkurence, da moramo doseči učinek vzvodja. To je eden od glavnih argumentov za uporabo finančnih instrumentov. Za en evro iz proračuna dobite več kot en dodaten evro učinka. Eh, potem eh, obveznosti morajo biti predvidljive, to je pomembno za upravljanje tveganja. Vsako tveganje, ki ga prevzamemo, je v celoti pokrito eh, s prevzetimi proračunskimi obveznostmi. To je glavna razlika med finančno uredbo in načrtom na, na za naložbe. Tam je. Uh, mogoče eh, predvideti določena odstopanja, eh, kajti imamo sklad jamstv za samo 50 odstotkov vseh možnih obveznosti. Torej, imamo ta temeljna pravila in v vsakem temeljnem aktu imamo potem še generično odobritev za uporabo finančnih instrumentov. Temeljni akt torej ne, pos, ne gre uh, v podrobnosti in parametre finančnega instrumenta. To prepuščamo komisiji in s tem je tudi zagotovljena prožnost. Kako pa po drugi strani zagotavljamo odgovornost? Kot prvo, te finančne instrumente spremljamo na podlagi jasnih kazalnikov učinkovitosti. Po eni strani je to vzvodje, e, to je dokaj enostavno izračunati. Potem pa je tu še tržni preizkus ko uh, sprostimo finančni instrument, moramo ugotoviti, ali obstaja zanj popraševanje na trgu. In vsi ti kazalniki uh, so vključeni v poročanje in obstaja vrsta različnih uh, ocen Eh, ampak v vsakem primeru je potrebno letno poročilo, kjer so navedeni vsi parametri, ki jih predvideva člen 148 odstavek finančne uredbe. Vse to je torej potrebno vključiti. Potem pa je tu še pogojevanje eh, in sicer eh, uspešnost je pogoj za nadaljevanje. Prvi pravi preizkus tu bo mestna ocena. Takrat vam bomo predstavili in eh, vam nekako tudi predlagali, da bi v drugi polovici finančne, finančnega okvira eh, preoblikovali določene instrumente. Nadaljevali bomo s tistimi, ki eh, so skladni s pričakovanji ali ki presegajo pričakovanja. Prilagodili bomo tiste, ki so pod pričakovanji in skladno s tem je potrebno sprijeti proračunske ukrepe te instrumente je mogoče eh, izvajati tako, da je to v neposrednji odgovornosti komisije, kar je prej izjema, ali pa, ne, ali pa posredno s pooblaščenimi telesi in organi, ki izvajajo eh, te instrumente. Eh, in tudi ti so navedeni v finančni uredbi Evropska investicijska banka, nacionalne promocijske banke in druge finančne institucije so na tem seznamu. No, mislim, da bomo tekom današnje predstavitev videli, da uh, vsaka skupina institucij, EIB, Nacionalne promocijske banke in tako dalje, imajo svoje konkurenčne prednosti. Uh, EIB seveda najbolje pokriva vseh 28 članic in zagotavlja najširše geografsko kritje. Nacionalne promocijske banke imajo najbolje boljše poznavanje razmer na terenu in so zelo dober partner upravnih organov v decentraliziranem deljenem upravljanju in eden od izzivov, eh, ki, s katerimi se soočamo, je, kako nekako zagotoviti ustrezno sodelovanje vseh teh institucij. No, ker bomo govorili o MSP-jih še pojasnilo, obstajajo torej pooblaščeni organi, ki jim uh, zaupamo upravljanje, ampak v primeru MSP-jev uh, eh, za, za naložbo kapital ali za jamstva za posojila neposredni upravičenec ni MSP. To se izvaja preko finančnih posrednikov, to so zlasti komercialne banke, eh, to velja v veliki večini, eh, v primeru mikrokreditov so tu tudi druge nebančne institucije, skratka pri MSP-jih ni pritožb zaradi hm, regulative Evropske unije, ker MSP-ji dobijo podporo neposredno eh, skladno z splošnimi tržnimi praksami in pravili. Torej, za zaključek, kateri so prednosti tega okvira in kakšni so izzivi? Na podlagi vsega, kar vemo, čeprav gre pravzaprav za zelo mlad instrument, eh, lahko rečemo, da smo uspeli vzpostaviti uravnotežen nabor pravil, ki po eni strani zagotavljajo skladnost s trgom in odgovornost javnosti na drugi strani. Zdi se nam, da nam je bolj in manj uspelo najti pravo kombinacijo. E, tega ne govorim zato, ker bi menil, da smo se tako odlično odrezali, ampak deloma je ta uspeh tudi eh, zasluga eh, posvetovanja z EIB, pa tudi stika z nacionalnimi promocijskimi bankami. Eh, Skratka, sledili smo eh, na svetom tistih, ki poznajo trg in na ta način oblikovali pravila. No, eh, ena od prednosti tega okvira je tudi preglednost. Eh, v preteklosti je bilo slišati kritike na račun finančnih instrumentov pred sedanjim okvirom, da nimamo najboljših pravil. Zdaj pa imamo pravila in predvideno je tudi zagotavljanje informacije. Potem bomo videli eh, med izzivi, kaj s temi informacijami početi. In še ena prednost, eh, pri izvajanju se zanašamo in na javne finančne institucije. Imamo torej profesionalne partnerje, ki poznajo trg, poznajo prakse na trgu, in tudi zasebni akterji jih priznavajo kot eh, verodostojne akterje in to je prednost naših finančnih instrumentov. In še čisto za konec, kateri zivi so pred nami, tu govorimo o regulatornem okviru, ne govorim o finančnih instrumentih nasplošno. Eden od izzivov je, in tu moramo biti zelo skromni, ker se dejansko šele učimo, uh, Eh, namreč zbiramo še finančno znanje, tako kar zadeva zasnovo instrumentov, torej v komisiji, v naših službah, nabiramo izkušnje s temi bolj prefinjenimi, bolj kompleksnimi instrumenti, eh, kot so nepovratna sredstva, pa tudi upravni organi, naprimer, eh, ena od ovir na področju, poti proti širši uporabi finančnih instrumentov je eh, po eni strani to, da smo nekako spostavili kulturo nepovratnih sredstev. Težko bo, ampak vendarle se bomo lahko preusmerili v uporabo finančnih instrumentov in pa po drugi strani se je potrebno marsikaj tudi naučiti na področju nadzora strani parlamenta in sveta. In tu se lahko navežem na preglednost. Mi imamo informacije, ker ste vi v uredbi opredelili vse parametre, o katerih moramo poročati, zdaj pa je odvisno od nas, kako bomo uporabljali te informacije. Ne gre zgolj za to, kako izračunati učinek vzvodja, kako opredeliti učinek posameznega instrumenta, Eh, kako izmeriti, ali je trg skladen s finančnim instrumentom ali ne. To vrstne ocene terajo določeno strokovno znanje, ki ga postopoma pridobivamo. Še en izziv in to je tudi za nas komisijo, ko vam predlagamo komis novo zakonodajo. tu moramo povečati svojo sposobnost, da zaznavamo in opredeljujemo eh, neučinkovitosti trga, kateri so tisti sektori, kjer trg dejansko ne deluje. Tu nimamo nobenih znanstvenih formul, s kateri bi to lahko izračunali. Potrebna je ocena, potrebno je preučiti in eh, biti v stiku s številnimi akterji. In potem je potrebno opredeliti za posamezne sektorje, ali uporabiti zadolževanje ali kapital, eh, v kakšnem razmerju, kako opredeliti potrebe po finančnih instrumentih, kako izmeriti vrzel v financiranju za infrastrukturo, za MSP-je. Pri MSP-je v predhodnih ocenah ni bilo enostavno izmeriti ali eh, trg ne deluje zaradi težav na strani po. Eh, povpraševanja ali na strani eh, ponudbe. Tako da moramo vlagati v to vrstne ocene, zato da bomo ustrezno zasnovali same finančne instrumente. In pa eh, razširiti moramo eh, prodajne poti pravzaprav. Eh, ne samo zato, da. Eh, okrepimo sami kanale, ampak da jih tudi bolje med seboj povežemo. Kaj ti MSP imajo na voljo različne evropske centralno upravljene instrumente in eh, čeprav smo dosegli določeno enotnost pravil, so različni instrumenti namenjeni različnim vidikom. Eh, Potem so tu še strukturni skladi in pobuda za MSP je v deljenem upravljanju, potem pa je tu še sklad EFSI. In če poskušamo vse to nekako poenotiti ali združiti, eh, so stvari kar naenkrat precej zapletene. Ena od kritičnih eh, nuj pa je tudi tehnična pomoč. Eh, upravni organi oziroma spodbojevalci projektov potrebujejo več pomoči in eh, zagotoviti jo bomo morali zato, da bomo dobili tudi ustrezne projekte. Najlepša hvala, pripravljam pa sem odgovarjati tudi na vaše vprašanje. Bien, merci, Dobro, najlepša hvala. Gospod direktor, toliko torej o regulatornem okviru. Zdaj pa imamo deset minut za vprašanja in odgovore. Kdo želi besedo? Gospod eh, Kalandez. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala odboru, da je organiziral to javno predstavitev ali seminar, kakorkoli že želite to poimenovati. Zahvalil bi se tudi našemu govorniku. E, imam pa naslednje vprašanje. Vsi finančni instrumenti, so pravzaprav že v uporabi, začelo se jih je uh, uporabljati in ponujati, obstajajo finančni instrumenti za program LIFE, za uh, ustvarjalno Evropo. In moje vprašanje je naslednje. Če se vsi ti instrumenti zdaj uporabljajo, zakaj prihaja do zamud pri eh, določenih finančnih instrumentih? Gre za to, da države članice uporabljajo finančne instrumente. Zato, da bi nekako preprečile eh, privilegiranje določenih geografskih območij pri dodeljevanju sredstev. Potem drugič, ali je učinek vzvodja del prvotne zasnove, ali je to povsem ločeno od tega, kar ste prvotno načrtovali. Hvala. Bi še kdo želel besedo? Še kdo želi zastaviti kako vprašanje? Dobro, katera tvoja bo začela? Najlepša hvala za vaš prispevek. Mislim, da gre zlasti za to, kako načrtujemo in kako zagotoviti, da bodo informacije dostopne. Vedno znova se vračam na svojo državo, ampak gotovo gre tu za vse evropske težave. Uh, mi nimamo sistema spodbojevalnih bank, kar precej otežuje zadeve, MSP imajo veliko težav pri eh, prošnjah za, sklade, eh, za, za sredstva iz sklada EFSI. Gre torej za to, kako stvari narediti bolj dostopne in vse te komplikacije, ki jih omenjate eh, glede združljivosti eh, posameznih instrumentov in vse, kar to pomeni, vse to je zelo kompleksno. MSP, kjerkoli pa že delujejo, stvari res ne poznajo in upravljalni organi morajo zagotoviti pomoč in imeti ustrezne informacije, da lahko pomagajo tem ljudem in da sklade tudi oglašujejo, kajti takega oglaševanja dejansko ni. Ja, Hvala lepa. Pri tej prvi predstavitvi smo lahko opazili določene podobnosti z razpravo o Evropskem skladu za strateške naložbe. Namreč ravno kako prenesti vse skupaj, te inf, kako te informacije prenesti manjšim velikim podjetjem in lokalnim akterjem. Ko govorimo o finančnih instrumentih, eh, smo imeli predvsem pomisleke, da imajo podjetja premalo izkušenj pri upravljanjem z finančnimi instrumenti. Eh, no, znotraj finančn, revizije finančnega okvira eh, predvidevamo tudi revizijo finančne uredbe. In eh, morda bi lahko komisija povedala nekaj več o tem, kako si prizadeva za odpravo teh problemov pri upravljanju finančnih instrumentov? Kateri so tisti, ki ne delujejo dobro, kateri so tisti problemi, ki ste jih odkrili v zvezi z finančnimi instrumenti in kaj boste naredili za to, da bi ti instrumenti v prihodnosti bolje delovali? Tudi sam bi zastavil vprašanje, ali imate občutek, da regulatorni okvir nudi dovolj prožnosti, da omogoča hitro ukrepanje in učinkovito ukrepanje. E, Evropa v trenutnih okoliščinah e, razpolaga s celim arsenalom različnih pravil, ki niso vedno združljiva z življenjem podjetij in poslovnim svetom. Zato bi si vedno želeli, da so instrumenti prilagojeni hitremu odločanju. No, če ni drugih e, vprašanj, pa vračam besedo gospodu Kerumusoju. Najlepša hvala. Če najprej odgovorim na vaše zadnje vprašanje. Kot sem že prej pojasnil, imamo dovolj prožnosti v regulatornem okviru. Eh, če imamo pravko naprimer z nekim eh, novim instrumentom, eh, je dovolj, da program predvideva možnost, da ta obstaja in tu lahko gre za različna področja, infrastruktura, inovacije, MSP, v vseh teh programih je to predvideno, tako da tu ni potrebno spreminjati pravil oziroma pravne podlage, zato da lahko uporabimo finančne instrumente. Imamo primarno pravilo, da je potrebno izvesti predhodno oceno, lahko v veliki miri poenostavimo to oceno, če gre za nekaj nujnega, ampak v vsakem primeru je potrebna analiza, ki pokaže, kakšna intervencija je potrebna. Torej, globalno gledano, mislim, da smo dosegli dobro ravnovesje. Potrebno je še nekaj eh, dodelave, če se tako izrazim. In predvsem je potrebno eh, zmanjšati ovire oziroma eh, razlike med posameznimi kanali, kjer omogočamo eh, financiranje zlasti na evropski ravni. Potem, kar zdaj v vprašanju gospoda Fernandeza glede zamud pri uvajanju tisti instrumenti, ki so nasledniki obstoječih instrumentov, so zelo hitro začeli delovati brez kakršnih koli zamud. To velja naprimer zlasti pri Kozme in uh, obzori 2020. Kjer pa gre za nove instrumente, je bilo potrebno več priprav, ampak tu ne gre za stvar pravil, gre za tehnično plat, ko je potrebno ustvariti posebno nov instrument, je potrebno analizirati trg, preučiti ali finančne institucije eh, obstajajo in eh, ali eh, zaznavajo popraševanje. Eh, res je, da pri strukturnih skladih eh, globalno gledano ne govorim samo o finančnih instrumentih, ampak globalno gledano pri strukturnih skladih nekoliko zaostajamo časovno gledano za tistim, kar bi želeli. Ampak, kot rečeno, to je splošen komentar. Pri finančnih instrumentih pa je DG regijo si zelo prizadeva spodbujati njihovo uporabo, podvojiti pravzaprav njihovo uporabo in eh, Po programih, vsaj na papirju, smo ta cilj dosegli. Pri samem izvajanju pa pravzaprav bomo šele videli, kaj ti upravni organi večinoma eh, sprožijo oziroma odprejo finančne instrumente v zadnjem delu finančne perspektive. In eh, tu pri novih stvari niso še tako daleč, kot bi želeli. Kar pa zadeva vzvodje, eh, Eh, glede na to, kar smo videli doslej in kar boste videli tudi junija v našem finančnem poročilu o izvajanju za leto 2015, finančni instrumenti eh, dosegajo ciljni učinek vzvodja, nasplošno rečeno. Ponekud je ta učinek celo višji. Kar zadeva dostopnost informacij, zlasti za MSP-je, pa moramo razlikovati med dvema ravnema. Za upravne organe je jasno, da je še vedno potrebno zagotoviti pomoč, podporo in tehnično pomoč eh, za to, da eh, se, kdo, da se nekateri odločijo za finančne instrumente in pravila v sedanji finančni eh, Eh, torej z sedanjem finančnem okviru so poenostavljene v primerjavi s prejšnjimi. Težava pri MSP-jih pa je v tem, da ta ne iščejo neposredno evropske podpore. Podjetja iščejo kapital, s katerim bodo okrepili lasten kapital. In v tem smislu se bodo obrnili na naložbeni sklad, na sklad tveganega kapitala na Irskem, v Londonu ali na celini. In pravzaprav pri tem niti ne bodo vedeli, ali ta sklad ima podporo Evropske unije ali ne, pravzaprav jih to niti ne zanima. In pomembno je, da mi eh, podpiramo to vrstne sklade tveganega kapitala in da ima ti skladi na voljo dovolj sredstev, da lahko pokrijejo povpraševanje. Enako velja za zadolževanje. Kadar podjetja želijo posojilo, se obrnejo na, te, na tradicionalne banke, morda druge banke. In eh, tudi v takem primeru se podjetje ne obrnejo na nas eh, za pomoč, ampak zaprosijo za posojilo. In eh, kadar gre za neka podjetja, ki imajo določene šibke točke in zaradi teh šibkih točk ne dobijo posojil, v takih primerjih finančni instrumenti uh, pomagajo zagotoviti eh, taka posojila ali zaradi eh, delitve bremen eh, oziroma eh, delitve tvegan ali na račun jamstev. In finančni posredniki, torej banke, se predvsej dobro zavedajo teh možnosti. Eh, v naših sporazumih z EIB in drugimi institucijami eh, zelo strajamo pri trženju teh instrumentov. Vedno znova se organizirajo eh, razni dogodki in obveščanje. Izziv pa je vedno, kako eh, nastopiti v državah članicah, kjer finančna industrija globalno gledano ni tako razvita. In tudi tu ne gre za nekaj, kar bi bilo neposredno vezano na pravila. Pravila morajo biti enaka za vse. E, je pa res, da če želimo enakomerno e, razširiti torej, uporabo finančnih instrumentov, bo potrebno še naprej delati e, zlasti v sodelovanju s posredniki in drugimi akterji, kajti omeniti samo nekaj držav takih, ki so res zelo eh, izkušene pri uporabi finančnih instrumentov. In pa kolegica je spraševala o reviziji finančne uredbe. Eh, res je, v kratkem bo komisija objavila predlog in organizirali bomo tudi konferenco o tem. In pri finančnih instrumentih gre predvsem za poenostavitev, ki jo je mogoče doseči. Vse te poenostavitve pa se dotikajo predvsem zahtev poročanja, naprimer. In eh, do konca direktive je sedem let, mi pa in medtem, ko je tržna praksa pri eh, hrambi evidenc naprimer pet let in take stvari lahko prilagodimo, naprimer, da bodo instrumenti bolj privlačni. Ker zadeva instrumente, ki prehitevajo ali zaostajajo za časovnico, tudi tu bomo podali predloge. Pravil ni potrebno korenito spreminjati. Če bodo spremembe potrebne, bomo te spremembe predlagali v, omno, v omnibusu prilagoditev temeljnih aktov. Tisto, o čemer pa poglobljeno razmišljamo, je naslednje. Če želimo, da upravni organ uporabi svoja pravila za to, da nadgradi evropski finančni instrument, je to teoretično možno, ker smo predvideli to možnost v temeljnem aktu in eh, skupnih določbah, ampak Eh, tehnično gledano in praktično to ni eh, konkretno opredeljeno. Tako da to želimo dodelati in s tem se ukvarjamo. Hvala. Najlepša hvala. Eh, s tem smo zaključili uvod in poznamo eh, regulatorni okvir. Zdaj pa bomo nadaljevali z dvema temama. Najprej začenjamo s finančnimi instrumenti, ki so v deljenem upravljanju. Eh, Potem pa bomo govorili še o finančnih instrumentih v centralnem upravljanju. V prvem delu o deljenem upravljanju bomo prisluhnili dvema govornikoma, ki boste imeli vsak 15 minut za svoje predstavitve. Najprej dobi besedo gospa Patricija Volinska Bartjevič. Eh, se opravičujem, če nisem prav izgovoril eh, imena odgovorna je za oddelek pri banki BGK, gre za nacionalno spodbojevalno banko na Polskem. Izvolite, gospa. Hvala lepa, da ste organizirali to zanimivo razpravo o finančnih inštrumentih. Najprej se želim uh, predstaviti, kdo je BGK, smo nacionalna spodbojevalna banka za Polsko. Ustanovljeni smo bili leta 1924, ta banka je stotno v lasti države. Eh, za njo, za to banko velja mednarodna zakonodaja, nadzoruje pa jo nacionalna nacionalni organ za finančni nadzor. Pristojni smo bili za nadzor nad eh, izvajanjem finančnih instrumentov v prejšnjem obdobju 2007 do 2013, kakšna je bila schema eh, oziroma sestava kohezijske politike. Administrativni sistem v naši državi je je razdeljen na centralno roven, raven in imamo tudi močne ravni samoupravljanja v regijah, ki pravzaprav upravljajo za strukturnimi skladi. V prejšnjem večletnem finančnem okviru nam je bil dodatek opredeljen velik delež eh, strukturnih skladov v kohezijski politiki. Samo en odstotek celotnega zneska smo pa namenili za finančne inštrumente, za finančne inštrumente, ki so namenjeni podpori majhnih in velikih podjetjih, urbane oživitve, okolju in socialnem gospodarstvu. Eh, BGK je kot nacionalna spodbojevalna banka tukaj sodelovala v različnih vlogah. No, večina uh, tega zneska je bila namenjena regionalnim operativnih programov, teh je bilo 16. BGK je igrala različne vloge pri procesu izvajanja. Najprej smo bili plačilni posrednik, eh, upravljali smo za plačili eh, pri vseh evropskih skladih, razen eh, iz kmetijskih skladov, bili smo finančni posredn, posrednik tudi za urbane projekte v okviru pobude eh, Jessica. Prav tako smo upravljali holding za pobudo Jeremy za šest regij. In pristojni smo bili za operativne programe v petih regijah vzhodne Polske, eh, Prav tako smo, bili, eh, smo upravljali eh, holding za podporo majhnim in srednje velikim podjetjem. Dobili smo tudi financiranje iz ESF-a za pilotni projekt, ki je bil uh, zgodba o uspehu v tem državnem sektorju. Prav tako eh, smo ob kasnejšem trenutku začeli upravljati še jansveni sklad za centralno raven upravljanja. In bili smo tudi izvršilni organ za uh, sklad za posojila za tehnologijo. Torej, tukaj gre za nek nov tip uh, posredništva kaj smo se naučili pri izvajanju finančnih inštrumentov v tem preteklem obdobju financiranja. Najprej bi želela povdariti, da se vsi strinjamo glede tega, da lahko finančni inštrumenti prinašajo velike koristi, čeprav to v začetku izvajalnega obdobja ni bilo tako a, očitno. No, ampak zaradi tega tek uh, cikličnosti finančnih inštrumentov ti poskrbijo za boljšo kakovost uh, programov, uh, imajo torej velik učinek vzvoda, predvsem v zasebnem sektorju. Prav tako smo lahko poiskali nove možnosti financiranja, zato da smo na ta način zapolnili vrzeli, ki so obstajale na trgu. Deloma No, pri eh, upravljanju eh, holdinga je bil uspešen predvsem predvsem program Jeremy. Tukaj smo uspeli zapolniti številne tržne vrzeli. Third uh, uh, uh, revolving scheme in the... No, ustvarili smo že schemo v eni izmed regij. in to je bil prvi korak na koncu leta 2014. Pravni okvir je bil precej eh, poenostavljen v prejšnjem finančnem obdobju, eh, opremljen je bil za številnimi smernicami. O tem bom govorila kasneje. No, seveda tukaj postopki še potekajo in uh, še vedno se, nauči, eh, se učimo. Kaj smo se naučili? Torej, z lekcijami iz preteklosti se moramo izogniti bodočim tveganjem. Ustogradili eh, smo nek sistem, zato sedaj ni potrebno, da se na novo učimo vsa pravila. Eh, Podariti želim, da obstaja veliko pozitivnih strani. Veliko smo se načeli iz izvajanja prejšnjega obdobja financiranja. Eh, predvsem eh, bi si želeli nekaj več fleksibilnosti za države članice, ki morajo imeti bolj proste roke pri oblikovanju inštrumentov, te morajo prilagoditi regionalnim potencijalom, kajti kohezijski in strukturni skladi eh, so precej usmerjeni, precej regionalno in lokalno usmerjeni. Ta sistem mora zapolniti uh, te tržne vrzeli, ki obstajajo v neki regiji in ki imajo opraviti predvsem z majhnimi in velikimi podjetji, če bomo vse skupaj urejali na eh, centralni ravni, to ne bo imelo enakega učinka povsod. Kar se tiče fleksibilnosti. Tukaj moramo graditi na preteklih izkušnjah. Eh, v preteklem obdobju je bilo dobro, da so smernice bile mm, eh, objavljene. Napreden smo začeli izvajati projekte, ampak samo deloma niso bile objavljene vse smernice pred začetkom projektov. Prav tako je pomembno, da smernice eh, pojasnjujejo zakonodajo, ne pa da še um, zaostrijo zakonodajo. Um, no, še vedno je treba staviti na izmenjavo informacij med finančnimi posredniki in vodstvi majhnih in srednje velikih podjetij ter komisijo in uh, organi držav članic. Vsi so upleteni v upravljanje s temi sredstvi. No, kaj pa ni dobro delovalo v prejšnjem obdobju financiranja. Eh, smernice niso bile dobre, če so bile preveč zapletene, preveč eh, preskriptivne. Prav tako ni bilo dobro, da so bile objavljene nove smernice potem, ko se je izvajanje projekta že začelo, Eh, preveč se jih je nanašalo tudi na preveč tehnične vidike. Eh, no, treba pač vedeti, da pravila ne moreš spreminjati sredi izvajanja. To je res treba povdariti. Kaj ti potem ne bo nihče vedel, kaj pričakovati. In uh, na koncu učinek ni pozitiven. Potem naslednja pomankljivost. Je bila tudi ta, da je vse skupaj bilo nekako urejeno o, z vidika od zgoraj na vzdolj. To ni bilo eh, preveč pozitivno za končne upravičence. Izzivi. No, nek uh, zelo moder mož je rekel, da popolnosti ne dosežemo, tedaj, ko ni več česa dodati, ampak takrat, ko ni več česa oduzeti. In s tem se močno strinjam. Kakšni so izzivi v sedanjem programskem obdobju? Najprej mora moramo imeti kar največ gotovosti okrog pravnega okvira. Torej govorim o teh osnovnih pravilih, o katerih sem govorila že prej. Ampak ali ta sistem omogoča tudi določeno stopnjo fleksibilnosti, to je vprašanje, o katerem bi morali danes razpravljati. Potem pravila javnega naročanja. Tudi tukaj pravila niso posebej fleksibilna. Torej, mi želimo prilagodljiv sistem, ki bo prilagojen potrebam na trgu. No, v primerjavi z prejšnjim programskim obdobjem smo imeli um, zelo malo smernic, na eno smernico še čakamo. Oziroma, tako je bilo v prejšnjem programskem obdobju, sedaj pa imamo še pred, že pred začetkom izvajanja 11 smernic. Zelo dobro je bilo tudi to, da so nam dali možnost, da smo lahko v prejšnjem obdobju naše programe bolj prilagodili potrebam eh, na terenu, potrebam naših majhnih in srednje velikih podjetij. Sedaj pa je temu drugače. Sprašujem se, če smo se karkoli naučili iz prejšnjih izkušenj. Bi dan without implementing new rules, but we... Fleksibilnost je pomemben izziv, vem, da je to izziv, ampak eh, treba omogočiti neka manevrskega prostora, zato da smo lahko prilagodljivi, da se lahko prilagodimo trgu. in da lahko pravimo naše, naše naloge kot finančni posredniki. V naših operativnih programih kohezijske politike smo jim v ex-ante analizi imeli približno 4 milijarde evrov, to je več kot dvakrat več kot v prejšnjem programskem obdobju. In kot sem že povedala, treba se prilagoditi potrebam na trgu v naših regijah. Kar se tiče smernic, mislim, da ne potrebujemo zelo specifičnih smernic. Eh, odgovornost in preglednost lahko dosežemo tudi drugače. Ne moramo imeti enakih pravil za vse finančne inštrumente in eh, nepovratna sredstva. Samo en primer. Če, lahko, če moramo predložiti račune za to, da dokažemo, da je končni upravičenec uh, ustrezno izvajal program. Uh, on, the, on the market. So why to implement those rules for the... Eh, v prejšnjih 15 letih ni bilo temu tako na trgu, tako da ne vem, sedaj, zakaj bi sedaj zahtevali to pravilo za evropske sklade. In uh, potem še nekaj, če želimo zmanjšati administrativna bremena, potem ne moramo imeti preveč uh, uh rigidne zakonodaje, recimo pri naknadnih uh, ocenjevanjih, ko morajo recimo. Um, Eh, upravne enote narediti ex ante analizo za jamstva, za finančne inštrumente in potem imamo še tretjo ex ante analizo za oceno tvegan. Se mi zdi to preveč vseh ocen in pogosto te niso med seboj usklajene. Torej, razmišljati moramo o tem, kako poenostaviti ta postopek, zato da ne bomo ustvarjali še več administrativnih bremen. Hvala lepa za organizacijo današnje razprave. Ugotovitve iz te razprave nam bodo prav gotovo koristile pri izvajanju finančnih instrumentov v sedanjem programskem obdobju. Hvala lepa, hvala za vsa pojasnila če sem vas prav razumel, se zelo zauzemate za poenostavitve, s katerimi bi si olajšali delo. Zdaj pa je na vrsti gospod Aleksandr Bartel, ki je odgovoren za gospodarsko, okoljsko in energetsko politiko pri ZDH in ki vodi delovno skupino o financiranju MSP-jev v Evropskem združenju obrtnikov in MSP-jev. Izvolite. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die Möglichkeit. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, najlepša hvala za možnost, da sem danes tu v Bruslju in z vami razpravljam o pomembnem tematskem področju, torej o financiranju MSP-jev. Z vidika nemških podjetij lahko nekako, nekako predstavim naš pogled. Tu gre za milijon podjetij s približno pet milijoni eh, zaposlenih, kar pomeni, da povprečno podjetje zaposluje pet eh, ljudi, vključno s podjetnikom, 80 odstotkov obrtniških podjetij v Nemčiji ima manj kot sedem zaposlenih, 90 odstotkov pa ima manj kot en milijon evrov prometa. Ta podjetja, kot je bilo omenjeno, ne uporabljajo finančnih instrumentov, temveč prosijo za posojila in zato eh, je zelo pomembno, da upoštevamo, da so kreditne institucije tiste, ki so glavni posrednik pri MSP-jih in tudi v eh, obrtniških podjetjih. V Nemčiji na srečo poznamo zelo dober sistem, Eh, z, eh, pač, z hranilnicami in z zadružnimi bankami, ki zagotavljajo približno 85 odstotkov financiranja za podjetja. Potem pa je tu še Eh, ponudba eh, finančnih instrumentov oblikovanih na evropski ravni, eh, kjer so upletene druge banke. Ampak če ti finančni instituti, torej kreditne institucije, ne morejo več uspešno izvajati svoje naloge, potem je konec koncev pomembno, da imamo finančne instrumente, ki zapolnijo to vrzel. In tu trenutno vidimo, veliko tveganje, veliko pritožb za, eh, z vidika vsakodnevnega financiranja. Eh, tu govorimo o MSP-jih, kjer, kjer lahko eh, finančni instrumenti le deloma nadomeščajo obstoječe oblike financiranja. In zelo sem hvaležen parlamentu, da je v pogajanjih eh, predvideva oziroma se zauzima za uporabo korekturnega faktorja za MSP. -je. To je ključen predpogoj za to, da eh, celoten sistem kreditiranja ostaja prilagojen eh, tudi MSP-jem. Sicer smo izvedeli, da uh, obstajajo dobri kazalniki, da bo ta korekturni faktor ostal. Eh, Kaj ti predvideno je bilo dvoletno obdobje preverjanja, preučitve in eh, zelo bi vam položili na srce, da se zauzemate za stalno ocenjevanje korekturnega faktorja. Eh, ne pa, da se vsake dve leti postavlja ta faktor pod vprašaj, kaj ti eh, to bi sicer lahko ogroži, ogrozilo vse tisto, kar smo že vzpostavili. Kaj torej potrebujemo ali če se ne potrebujemo? Tisto, če se ne potrebujemo, so zahteve po eh, podrobnih statistikah glede po, posojanja. Eh, ki jih terja Evropska centralna banka. Tudi tu eh, lahko eh, parlamentu izrečem izredno zahvalo za to, eh, da eh, je zdaj prišlo vsaj do neuradne predstavitve oziroma neuradnih razprav o tem, eh, kako so vse te zadeve nekako zgrašene, zlasti, ko govorimo o majhnih posojilih do 25 tisoč evrov in eh, kako zgrešene so zahteve po tako podrobnih informacijah in kako to obremenjuje eh, naše banke in hranilnice, ki bi jih z odpravo teh zahtev lahko precej razbremenili. Kaj pa potrebujejo MSP-ji ne samo v Evropi, lahko uh, citiram, kar je povedal gospod uh, Karas, ko je zagovarjal svoje poročilo na lastno pobudo. Potrebujemo diverzificiran finančni sektor, ki nudi široko paleto prilagojenih instrumentov, ki so skladni z vsakodnevnimi potrebami po financiranju MSP-jev in ki dejansko lahko pokrijejo potrebe teh podjetij. To je tisto, kar eh, dejansko eh, potrebujejo naša podjetja, tudi nemška podjetja, te velikosti, ki niso usmerjena v kapitalske trge, ampak dejansko potrebujejo eh, samo ustrezna sredstva. Kaj pa še potrebujemo? Potrebujemo programe spodbud in o tem bom še govoril, torej potrebujemo programe, ki ne bodo med seboj konkurirali. Če navedem primer, o, e, EFSI e, je veliko govora in na nizozemskem so uvedli določene instrumente, na podlagi česar je bilo zastavljeno vprašanje, ali bi v Nemčiji tudi bilo potrebno kaj takega. Ampak eh, tudi pri nas je bila dana ta ponudba preko Evropskega naložbenega sklada. Eh, vsekakor pa bi mi to dali pobudo, da je potrebno nuditi širši pregled na tem, katere instrumente na katerem področju ponuja katera evropska institucija. Hvala. Najlepša hvala, gospod Bartel, za ta pogled z vidika majhnih in srednje velikih podjetij. Povedali ste, da tisto, kar podjetja potrebujejo za svoj razvoj, niso instrumenti, ampak posojila in sredstva. In eh, po možnosti naj bo vse to čim bolj enostavno in eh, pružno, eh, brez obsežnih in podrobnih statistik. Zdaj pa najprej sprašujem kolegici, ali imate morda kaki, kaka vprašanja. Gospa Gardija Zaban, gospa Nirjada. Hvala lepa, imam vprašanje za gospo Volinsko Barkijevič in the box where you had the lessons learned. Nekoliko sem se izgubil, ko ste govorili o lekcijah, ki ste se jih naučili iz uh, let 2007 do 2013. Ali bi lahko nekaj več povedali o tem? Kajti, zdi se mi, da so tako pozitivne kot negativne stvari ena in isto. Po eni strani so neke stvari delovale dobre, po, dobro, po drugi pa ne morda nisem bil dovolj pozoren, ali bi lahko pojasnili, kaj se najres naučimo iz vsega skupaj in ali obstajajo kakšni konkretni primeri projektov, kjer lahko ponazorite ti, ta protislovja. In pa drugo vprašanje. Vprašanje poenostavitve pravil. Tukaj se strinjamo. Zdelo se mi je, da ste nekoliko frustrirani s pričo zahtev po ex ante nadzoru. Meni se zdi, da to postaja vedno bolj in ne manj pomembno. Ne želim govoriti v imenu vseh političnih skupin, ampak nasplošno se mi zdi, da je to trenutna tendenca. Vnaprej želimo vedeti, kam vlagamo denar davkoplačevalcev, zato da bomo dosegli kar največji učinek. Morda lahko kaj več povete, poveste tudi o tem. To želimo. Seveda pa treba vse skupaj eh, poenostaviti in poskrbeti za učinkovitost. Merci, monsieur Olbricht. Najlepša hvala, gospod Olbricht. Hvala lepa. V okviru razprave o reviziji večletnega finančnega okvira je komisija rekla, da se je treba osredotočiti tudi na tisto, kar ni pozitivno. Tukaj se navezujem na to, kar je povedal gospod Saravama. Eh, smo nekje v sredi eh, večletnega finančnega okvira in postavljamo se vprašanje, ali lahko eh, sedaj spremenimo smernice, moramo počakati na naslednje večletno finančno obdobje po letu 2012 oziroma ali naj že sedaj spremenimo naše smernice. Ti se mi, da imamo nekako množeče vse uh, eh, ex ante pogojevanje na različnih stopnjah. To je kompleksno vprašanje, morda bi ga morali vključiti v revizijo večletnega finančnega okvira. Seveda se pa postavlja vprašanje, lahko se skupaj revidiramo sedaj oziroma ali moramo počakati do leta 2020. Gospod Rubih. Ja, Mikrofon, prosim could ask a question. Zanima me, če bi lahko zastavil vprašanje, se obrečujem. Tolmače prosimo za mikrofon. Dobili boste besedo, ampak najprej eh, bo besedo dobil gospod Rubih. Izvolite. Eh, Hvala, gospod predsedujoči. Želim se navezati na uredbo o subvencijah 6 skozi 51 leta 2004. Gre za podjetja, ki nimajo dovolj likvidnosti, potem lahko to vpliva na proizvode, lahko to vpliva na zmogljivosti v proizvodni. Skratka, tukaj so potrebni določeni ukrepi. Uredba želi predvsem izboljšati finančno stanje takšnih podjetij. In eh, če danes eh, podjetja zaidejo v težave, jim na ta način več ni mogoče izboljšati finančne situacije. Zanima me, ali morda razmišljate o spremembi v tej smeri, tukaj je pomembe predvsem scaling up, likvidnost, lastni kapital podjetij. Eh, če tega ni dovolj, kaj se potem zgodi? No, rizični kapital eh, je nekaj, kar želimo podpreti, kajti to vodi do ustanavljanja delovnih mest. Brez inovacij namreč ne bo novih delovnih mest. Tukaj bi se želel neke bolj precizne definicije. Najlepša hvala. Gospod Maj. Imam kratko vprašanje za Antoana, ki se je prvi oglasil. To velja za vse države, ampak eh, dotak, dotaknil se bom Irske. Vsi ti finančni instrumenti in evropska sredstva. A je res, da se bo uh, to namenilo uh, uh, Irskemu skladu za strateške investicije in pa uh, podobnim združenjem, ki na to predajajo sredstva preostalim. To je edini način uh, uporabe teh sredstev. Prav, hvala. Še kakšno vprašanje? Ne, potem pa imam tudi samo vprašanje. Evropska unija ima 28 držav članic. In Evropska unija poskuša financirati oziroma zagotoviti financiranje MSP-jev. Gre za decentralizirana podjetja, ki so del lokalne skupnosti. Financiranje eh, MSP-jev pa je nekaj, za kar morajo poskrbeti finančni akteri, banke in eh, drugi. Kaj lahko naredimo na evropski ravni, zato da bi na ta način napajali eh, ta podjetja na terenu? Sam ne poznam podjetij, ki bi dobro delali, pa ne bi dobile eh, finančnih sredstev. Težava je ta, da države članice niso vedno zagotovile ustreznih reform, s katerimi bi zagotovili, da takšna podjetja preživijo, da eh, lahko dobro delajo. Ko sprejemamo ukrepe na evropski ravni, imamo eh, Eh, cel nabor eh, pravnih podlag, uredb, eh, predhodnih mnen, ocen, eksante in tako naprej. Govorimo o tem, če si želimo tveganje ali pa ne. In to niso preprosta vprašanja. In potrebno je seveda tudi zaupanje, ki MSP-jem omogoči razvoj. Prav? A ste pripravljeni odgovoriti na ta vprašanja, ki smo jih slišali? Najprej gospa, izvolite. Mikrofon za govornico, prosim. Uh, Razlika med prejšnjim večletnim finančnim okvirjem in trenutnim je naslednja. Prej nismo imeli toliko pravil v pravnem okviru. Ta sistem smo razvijali v vsaki državi posebej. Na polskem smo naprimer imeli izredno diferenciran sistem na osnovi eh, regionalnih eh, organov, lokalnih eh, oblasti in eh, nekaterih eh, finančnih upravičencev in akterjev, ki niso komercialne narave. Dobili smo zeleno luč za vzpostavitev ustreznega sistema izvajanja finančnih instrumentov. Cilj vzpostavitve tega sistema je bil eh, rešiti vprašanje trga. Sedaj na mizi že imamo nekatere nauke, iz katerih se lahko uh, učimo pri izvajanju. Ampak sedaj namesto razvoja in nadgradnja obstoječega sistema uh, ustvarjamo nova pravila. Imamo že 11 smernic, 11 sklopov smernic, ki uh, so namenjene tehničnim operativnim pro, eh, problemom. Ne nanašajo pa se na že obstoječi dobro delujoči sistem. Razvijati in nadgrajevati moramo uh, obstoječi sistem, ne pa da vzpostavljamo paralelne nove strukture. Nekaj smo že namreč izumili. Imamo naprimer institucije, ki delujejo kot finančni posredniki in zagotavljajo finančna sredstva MSP-jem. To niso komercialne entitete kot eh, banke, ampak so to posojilni skladi, jamstveni skladi, regionalni in lokalni akteri, eh, ki delujejo na tej ravni. V trenutnem programskem obdobju pa smo poskušali do neke mere standardizirati sistem. Ta je eh, na nek način potreben. Ampak želela sem povdariti, da obstaja razlika eh, v pristopu. Včasih lahko preveč pravil predstavlja oviro za dobro in učinkovito izvajanje finančnih instrumentov. Ne smemo pozabiti na finančne instrumente v kohezijski politiki v eh, okviru strukturnih skladov. Ti so namenjeni bolj tveganim projektom. Nočemo seveda izriniti zasebnega sektorja iz tega. Eh, komercialne banke, naprimer, če lahko zagotavljajo finančna sredstva za MSP-je, potem eh, finančni instrumenti ne bodo potrebni. In zato so ocene ex ante eh, tako potrebne. Glede tega se strinjam. Ampak če razvijamo nek sistem in če imamo preveč ocen eksante, potem bomo vedno znova ocenjevali neuspeh na trgu. Leta 2014 na Polskem, naprimer, je večina upravnih eh, organov najemala svetovalce za ugotavljanje eh, nedeljočih eh, ukrepov na trgu. Na to je bila pripravljena ocena tega, kako izvajati te, eh, te ocene eksante. Upravni organi so se morali prilagoditi tem smernicam. To je na nek način pravilno, ampak na to so morali pripraviti ocene eksante za točno določen trenutek v uh, okviru pogajanj eh, o vsakem operativnem programu. Razmere na trgu pa se lahko hitro spremenijo. Temu smo bili priča leta 2008, 2009, 2011 in 2012. Imeli smo na primer kazalnike iz Lizbonske strategije znotraj operativnih programov. In rešiti smo morali vprašanje teh eh, kazalnikov. Leta 2008 smo zaznali prve učinke finančne krize in eh, razmere na trgu so se spremenile. Ker je bil sistem prožen, smo lahko zagotovili ustrezne finančne produkte, ki so bili prilagojeni za eh, finančne vrzeli. Ta ocena eksante eh, za trg je nujno potrebna, to je res. Ampak, če sprememo pravila, ki bodo zahtevala več ocen ex ante pred vsakim korakom, eh, potem bomo vzpostavili zelo dober eh, svetovalni sektor za takšne ocene ex ante. Ne bomo pa izvajali vsaj nepravilno finančnih instrumentov. In to me skrbi. Preveč eh, analiz ex ante je lahko nevarna odločitev. Pravo vprašanje je, kdaj te analize dejansko potrebujemo pri eh, procesu izvajanja. Sedaj pa vprašanje zamud. Eden od glavnih razlogov za zamude pri izvajanju trenutnega programskega obdobja je eh, ta negotovost. Za upravne organe regionalnih programov na Polskem je to eh, težava, zato ker še vedno niso končali procesa analiz eksante. Hvala. Merci, madame. Najlepša hvala, gospa. Poslušate? Zdi se nam, da nekaj ne deluje. Besedo bom predal gospodu Kerum Musu, ampak še pred njim gospod Bartel. Gospod Bartel imate kakšen komentar v zvezi z vprašanji in komentarji, ki so bili uh, podani? No, ker nisem dobil neposrednih vprašanj, bi še enkrat povdaril, da bi morali finančni inštrumenti kompenzirati v zavrzeli na trgu, pri financ, zase pri financiranju majhnih in srednje velikih podjetij. Uh, do teh vrzeli prihaja. Pravzaprav pa redkeje, kot mislimo, ne moremo za finančnimi instrumenti nadomestiti za prekomerno regulacijo finančnih trgov. Sveda je treba finančne trge uh, regulirati, ampak ob tem moramo upoštevati tudi potrebe in eh, značilnosti podjetij. Tukaj govorim o posojilih oziroma tudi pri novih razpravah Belskega odbora o novih eh, določenih stopnje tveganj. To bi spet lahko vplivalo na financiranje majhnih in srednje velikih podjetij. Še enkrat se zahvaljujem parlamentu za vašo podporo in za vaše spodbude pri takratnih in sedanjih razpravah o spremembi eh, tega faktorja in tudi v zvezi z eh, krediti podjetjem. Preden začnemo z drugim delom predstavitve, bomo besedo predali gospodu Kueru eh, Musoju. Potem, ko smo prisluhnili gospodu Bartelu in gospe Barkevič, me zanima, kako gledate na operativnost teh instrumentov, a jih ljudje zahtevajo ali jih ljudje uporabljajo, a se vam zdi, da obstaja popraševanje. Dans le secteur notamment des PME qui est un des v sektorju MSP-jev, s katerim se ukvarjamo, eh, je popraševanja veliko. Tudi zahvaljujoč eh, skladu EFSI. Bolj ali manj smo uspeli zadostiti temu popraševanju. Še posebej to velja za en tip eh, instrumentov in to so jamstva za bančna posojila za MSP-je. Imamo več instrumentov, s katerimi eh, lahko pomagamo v okviru obzorja 2020, v okviru Kosmeja, imamo tudi ustvarjalne eh, industrije in kulturo. Banka prosi za našo podporo, pripravimo jamstvo za posojilo za MSP. Popraševanje je veliko, EFSI nam omogoča, da popraševanju zadostimo in težko bi razmišljali o nekih eh, večjih spremembah v eh, okviru mestne revizije večletnega finančnega okvira. Uspeh seveda ni zgolj to, da popraševanje obstaja. Težje je na to meriti vsega. to dopolnilnost. To je tista prava tema. Če neki banki zagotovite jamstvo, eh, si predstavljam, da dobite veliko prošen za takšne stvari. Vprašanje pa je, če obstaja dejanska dodana vrednost, če to ni zgolj eh, neko navadno jamstvo tako pri oblikovanju instrumenta, kot tudi pri nadzoru izvajanja tega instrumenta, je treba skrbeti za kalibracijo. In zaenkrat uh, smo v razmeroma dobri situaciji, zato ker od bank zahtevamo informacije, dokaze, imamo določene parametre, ki jih je treba upoštevati, določena pravila, ki je treba spoštovati, tako da uh, zagotovimo, da teh posojil ne bi bilo brez uh, eh, jamstva tako kar se tiče njihe, njihove ciljne usmerjenosti in kar se tiče njihovega obsega. Kot pa sem dejal, pa je to težje, eh, precej težje eh, meriti in a, eh, to so stvari, ki jih lahko izboljšamo. Prav, če se strinjate, bomo sedaj zaključili s prvim delom današnje predstavitve in se lotili obravnave finančnih instrumentov, ki so Eh, upravljeni centralno. Besedo bo dobil gospod Kristjan Dubari, ki je vodja za zadeve Evropske unije pri BPI France. To je francoska javna investicijska banka. Gospod Dubari, izvolite, beseda je vaša, imate 15 minut. Hvala lepa, gospod predsednik. Moja predstavitev bo govorila o naših izkušnjah s centraliziranimi finančnimi instrumenti. Najprej pa nekaj besed o BPI France na kratko. Kot ste dejali, smo podružnica CDC in eh, francoske države. Ustvarjeni smo bili leta 2013, ko je prišlo do združevanja že obstoječih družb imamo šest dejavnosti, jamstva, posojila, inovacije, skladi skladov, mehne kapitalske naložbe in velike kapitalske naložbe. In pri vsem tem posredno, oziroma neposredno podpiramo podjetja in eh, sodelujemo pri eh, financiranju posojil in kapitala. Naše vrednote so, da poskušamo biti prijazni podjetjem, optimistični, enostavni in zelo se trudimo, da bi eh, na tak način delovali tudi z evropskimi instrumenti in zaenkrat nam to uspeva. Kot nacionalna spodbojevalna banka je naša uh, vloga enostavna. Kolega Dominik bo verjetno povedal kaj več o tem, uh, o vlogi uh, nacionalnih spodbovalnih bank pri centralnih instrumentih, ampak nakratko naj omenim sporočilo iz leta 2015 o vlogi nacionalnih spodbovalnih bank pri podpiranju naložb v Evropi. Uh, To nam je omogočilo opredeliti vlogo nacionalnih spodbojevalnih bank pri zagotavljanju eh, podpore za podjetništvo. Pozitivni učinki tega eh, sporočila vključujejo opredelitev nacionalnih spodbojevalnih bank, opredelitev, nad, eh, ki lahko predvidijo različne poslovne modele. Eh, njihova glavna prednost pa je poznavanje podjetij in lokalnih trgov. Poleg tega je to sporočilo tudi odprlo vrata okrepljenemu sodelovanju med nacionalnimi spodbojevalnimi bankami in skupino, v, in skupino Evropske investicijske banke. Kar zadeva finančne instrumente kot take, nekaj besed o eh, tem, kakšno vlogo igrajo kot eh, alternativa nepovratnim sredstvem. Po našem mnenju nepovratna sredstva bolj posegajo na trg in predstavljajo večje tveganje izkoriščanja eh, v primerjavi s finančnimi instrumenti. Eh, s tovrstnimi instrumenti pa so podjetja bolj učinkovita, poleg tega imajo tovrstni posegi večji učinek kot nepovratna sredstva. Mhm. Obveznost poplačila spodbuja upravičence, da denar porabijo na najbolj ekonomičen in dobičkonosen način. Poleg tega pa je poplačan denar mogoče ponovno naložiti, kar uh, ustvarja multiplikatorni učinek. Skratka, vrsta prednosti je povezana z uporabo takih instrumentov. Moramo pa seveda se zavedati, da so tudi nepovratna sredstva še vedno potrebna. Uh, zlasti, ko gre za uh, področja, kjer je trg zelo neočinkovit ali ne pokriva finančnih potreb. Na področju izvajanja evropskih finančnih instrumentov je vloga nacionalnih spodbojevalnih bank ključna, kot sem že dejal. Uh, Eh, ne samo kot glavni upravičenec teh evropskih instrumentov, ampak tudi kot eh, organi, ki lahko nekako eh, združujejo druga javna sredstva, druge javne akterje in spodbujajo sistem, ki pritegne tudi zasebni denar. To je pravzaprav bistvo tega, kar poskušamo dejansko doseči, ko imamo pravka z evropskimi instrumenti. Kar zadeva praktično izvajanje centralnih instrumentov strani nacionalnih spodbojevalnih bank, te banke eh, so zelo upletene v Junkerjev načrt že od samega začetka. Eh, sodelujejo z organi EIB, ključno z EIF. Eh, sodelujejo pri okrepitvi in dodelavi obstoječih instrumentov in pri vzpostavitvi novih instrumentov, zlasti kar zadeva možnosti eh, platform, kar predvideva Evropski načrt naložb. Eh, nekaj primerov transakcij najdete navedenih tu v predstavitvi. Eno smo podpisali maja, maja 2015 v okviru Inofin Ino SMEC. Kolegi iz Nemčije, na primer, Eh, so podpisali program jamstav v okviru Kozme, polski kolegi so podpisali program eh, eh, nasprotnih jamstav ravno tako julija 2015. Potem pa so tu še drugi kolegi, ki so tudi že podpisali podobne pogodbe oziroma sprožili podobne programe in tu je zgolj primer tega, kako so nacionalne spodbojevalne banke vključene v delovanje centralnih finančnih instrumentov. Eh, mi smo sodelovali pri eh, delovnih skupinah, ki jih je vzpostavila EIB, kar zadeva jamstva in svetovalne storitve. Sodelovali smo v razpravi o osnutku uredbe v skladu EFSI, vse do konca pravzaprav do konca leta 2015 smo pravzaprav eh, sodelovali in eh, v zadnjem letu smo pri EFSI sodelovali v višini 750 milijonov evrov, deloma s posojili, deloma pa s eh, delnimi naložbami v sedem francoskih naložbenih skladov. No, ne bom eh, šel v eh, podrobnosti, lahko pa povem nekaj več o tem, kako ti instrumenti prinašajo dodano vrednost. Eh, tu bom govoril o instrumentih, ki so obstajali že prej na nacionalni ravni. Naš sporozum InnoFin, torej naš program, je, bila prv, je bil prva transakcija, ki jo je potrdil EIF maja 2015. Podprt je bil eh, v okviru okna za MSP-je, v okviru Junkerjevega načrta. Šlo je za eh, okrepljeno izplačilo v zgodnji fazi projekta. Portfel eh, je znašal 420 milijonov evrov posojil in sicer gre tu za dva proizvoda. Posojila za inovacije tu gre za inovacije, ki jih razvijajo podjetja, ki smo jih prej podpirali iz programov za raziskave in razvoj. Eh, vključno s podjetji, ki smo jih podprli mi, kajti tudi mi sodelujemo v programih podpor v zgodnjiših fazah. Drugi proizvod pa so posojila za semenski, eh, v semenski fazi tu gre za sodelovanje pri izbiranju sredstva v sodelovanju z zasebnimi vlagatelji. Kako torej ta dva eh, proizvoda eh, se skladata z, našim ostalim, eh, z našimi ostalimi proizvodi in z našim naborom različnih možnosti? No, tu vidite nabor naših proizvodov in e, storitev, ki jih nudimo. Imamo e, pobudo za delitev tveganja. E, imamo pa tudi druge e, možnosti v fazi rasti, e, posojila za fazo rasti v sodelovanju s komercialnimi bankami nekje vmes, pa smo pravzaprav imeli vrzel v svojem naboru proizvodov in z dvema novima proizvodoma, ki sem jo omenil, smo zdaj to vrzel nekako zapolnili. E, In eh, ta dva eh, nova eh, projekta, torej te dve novi posojili, nekako zapolnjujeta vrzel med tveganim kapitalom in konvencionalnimi posojili. Gre za instrumente, ki sta povezana z določenim tveganjem in deloma tudi sta odziv na neustrezno delovanje trga, Eh, glavni upravičenec pa so mlada podjetja. Odziv na ta program je bil zelo dober, kajti po zgolj mesecu dni smo že zapolnili 50 do 60 odstotkov pričakovanega portfelja, podprli smo več kot 700 podjetij doslej in trenutno eh, smo v postopku eh, v katerem smo zaprosili za dodaten portfelj. Zdaj pa Eh, za zaključek predstavitve še pregled drugih eh, finančnih instrumentov, v katere smo trenutno vključeni. Poleg eh, jamstva za inovacije za MSP sodelujemo tudi v programu za jamstv za kulturni in ustvarjalni sektor, ta je bil omenjen že prej. Prav tako sodelujemo tudi pri jamstvih za srednje velika podjetja, to so podjetja z več kot 500 zaposlenimi. Analiziramo možnosti eh, jamstev in financiranja. Eh, določenih projektov eh, večjih industrijskih podjetij, srednje velikih podjetij, sodelujemo pa tudi v pobudi za listinjanje, ki se imenuje NC. Gre za novo platformo, ki je tudi bila oblikovana v okviru Junkarjevega načrta. Prav tako trenutno vzpostavljamo eh, program soinvestiranja znotraj skupine EIB v francoskem programu, ki se imenuje sklad SBI. To je del nacionalnega programa naložb za prihodnost. Poleg vsega tega pa so tu še druga področja, zlasti kar zadeva lastniški kapital, kjer vidimo precej možnosti, da bi delovali na nacionalni ravni, da bi podpirali zasebne kapitalske sklade, sklade tveganega kapitala. Eh, in eh, to je nekakšen eh, pregled tistih projektov, ki jih trenutno izvajamo na področju finančnih instrumentov. Hvala lepa in seveda sem pripravljen odgovoriti, če imate morda kakšna vprašanja. Najlepša hvala. Samo eno kratko vprašanje operacije, o katerih govorite, so možne zgolj s finančnimi instrumenti Evropske unije ali bi jih lahko izvajali tudi brez teh instrumentov. Če torej teh jamstev ne bi bilo, če teh eh, ukrepov Evropske unije ne bi imeli, a bi lahko te ukrepe izvajali oziroma te operacije izvajali ali ne. Pense réellement que sur le... glede programa za uh, posojila za inovacije, menim, da to sicer ni uh, bilo del našega nabora, ugotovili pa smo, da obstaja nek eh, soliden sistem, ki omogoča pripravo optimizirane ponudbe, ki odraža potrebe določenega podjetja. S tem smo zapolnili neko vrzel glede zasebnega lasniškega kapitala, o tem smo se malce pogovarjali pred eh, predstavitvijo, eh, pa menim takole. Pred predstavitvijo tega programa smo eh, podpisali sporazum o vlaganju z Evropskim investicijskim skladom. Določili smo kvantitativne cilje glede obsega teh ukrepov in dodatni ukrepi v okviru eh, Evropskega sklada za strateške naložbe so šli še dlje. Dosegli smo trikrat več, kot smo pričakovali. Kvantitativno gledano torej počnemo več, kar pa se tiče izvajanja instrumentov, pa smo priča določeni dodani vrednosti eh, teh novih eh, instrumentov in sodelovanja v primerjavi s prejšnjim stanjem. Seveda pa stvari trajajo malce uh, dlje, da dobimo prave ocene. Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo gospod Krajan Kur, ki je generalni sekretar uh, evropskih uh, dolgoročnih investitorjev. Hvala, gospod predsednik, in hvala za to priložnost. To Združenje evropskih dolgoročnih uh, investitorjev je ravno kar dokončalo nadgradnjo strukture in upravljanja. Eh, vse se bo sedaj vrtelo okoli nacionalnih spodbojevalnih eh, bank in institucij, tako da je primerno, da sedaj govorimo o tem. Najprej bom spregovoril o tem, na to pa bom izpostavil štiri vprašanja in pa tri sporočila. Ko govorimo o nacionalnih spodbojevalnih bankah in institucijah, zaenkrat eh, nimamo neke prave enotne eh, definicije teh organov. Poglejmo si prosojnice. Ko sem torej dejal, nimamo enotne eh, definicije nacionalnih spodbojevalnih bank in eh, institucij. Lahko podam zgolj nekaj eh, splošnih elementov, morebitne definicije, nočem pa dejati, da imajo vsi ti organi enak poslovni model. Ponavadi pa za njih velja naslednje. So v javni lasti in pod javnim nadzorom. Obenem pa izvajajo komercialne dejavnosti in eh, opravljajo delo na podlagi pravil dobrega bančnega upravljanja. Zato so na nek način posebni organi. Ne prizadevajo si za dobiček, ampak za eh, spodbujanje javne politike, evropske politike. Obstaja seveda razlika med eh, politiko in politikami. Te institucije so politično neodvisne. Eh, tukaj se na to seveda poraja vprašanje izbire projekta to, kar je EIB na evropski ravni, so uh, te institucije na nacionalni ravni. Niso torej organi, ki uh, si konkurirajo, ampak rešujejo uh, tržne pomankljivosti, tako delujejo proticiklično. Dva elementa njihove vrednosti sta naslednja. Imajo to enotno sposobnost ocene javne vrednosti investicij. To je seveda popolnoma drugače kot pa eh, ta komercialni pristop k obravnavi dobička, eh, ki ga dobimo na podlagi določenega uložka. Njihov pristop je torej drugačen in eh, tukaj se skriva dodana vrednost. Drugi element pa je njihova svetovalna zmožnost. Imajo veliko izkušenj, imajo tudi nekatere posebnosti, na podlagi katerih lahko na trgu zagotavljajo ustrezne eh, nasvete, svetovanje glede strukturiranja projektov. Kot sem dejal, nimajo vsi enakih poslovnih modelov, ampak eh, vsi ti organi se zanimajo za dolgoročne investicije. Na prosojnici vidite most eh, in te institucije skrbijo za premoščanje razlik med zasebnim sektorjem in javnim sektorjem, dvema različnima kulturama eh, uporabe finančnih instrumentov. Sam se s tem ukvarjam že 30 let in lahko vam eh, povem, da so razlike med tema dvema kulturama ogromne. Gospod predsednik, omenili ste, da so te institucije zelo blizu lokalnim eh, akterjem, posameznikom, MSP-jem, lokalnim uh, mrežam in eh, to je njihov vsakdan. To pomeni, da dobro poznajo trg in da lahko na njem delujejo zelo hitro. Težko bi eh, dosegli na 100 tisoče MSP-jev iz Bruslja in Luksemburga. To lahko dosežemo zgolj, če smo prisotni na terenu. Večina držav članic ima sedaj nacionalno spodbojevalno banko. Nekatere jih vzpostavljajo in zgolj prigišče jih zaenkrat še nima takšnih instrumentov. Ko AB e govori o posojilih, eh, o blendingu, združevanju eh, instrumentov in o svetovanju, to ponavadi velja tudi za spodbojevalne eh, banke in institucije, ki so z tega vidika zelo pomembne. Imajo veliko izkušenj nekatere imajo več kot 20-letne izkušnje eh, na področju izvajanja finančnih instrumentov. Ne bom vam eh, podal vseh imen teh finančnih instrumentov od začetka do danes, ampak eh, vse te izkušnje je treba izkoristiti. Dovolite mi, da se nakratko dotaknem še sklada EFSI, Evropskega načrta za naložbe. To ni finančni instrument, vsaj regulatorno gledano, ampak v praksi vseeno gre za finančni instrument. Glede na to, da imajo nacionalne uh, eh, spodbojevalne institucije omejen dostop do neposreden oziroma neposreden dostop do evropskih jamstev, imajo tri možnosti. Sofinanciranje projektov, kar pa ponovadi ne velja za MSP, drugič uh, kar velja za MSP, je eh, posredovanje znotraj skupine EIB. Eh, e še posebej to velja za investicijski sklad eh, in sodelovanje investicijskega sklada z MSP. In še tretja možnost uporaba tako imenovanih platform. Nažalost so platforme še vedno nekje v zraku, ne pa dejansko na terenu. Ampak potencial vzpostavitve platform eh, v regijah in sektorjih se mi zdi precej velik. Ne na zadnje lahko sodelujejo in to bodo tudi počele eh, pri zagotavljanju svetovalnih storitev v okviru eh, svetovalnega vozlišča, svetovalne mreže na evropski ravni. Sedaj pa moja štiri vprašanja, o katerih sem govoril. Prvo vprašanje. Zakaj? uporabljati centralni proračun Evropske unije za takšne operacije EFSI? Zakaj ne uporabljamo strukturnih eh, skladov in eh, nacionalnih proračunov? Mislim, da smo o tem že govorili. Strukturni skladi se še ne uporabljajo eh, dovolj za finančne instrumente, treba je poenostaviti pravila. In to je izjemno pomembno, to je nuja veliko teh institucij in drugih akterjev na trgu noče uporabljati finančnih instrumentov ravno zato, ker so prekompleksni in predragi, kar se tiče izvajanja. Tako na kratko lahko eh, povemo nekaj o modelu sklada EFSI, sistema EFSI. Eh, imamo centralni proračun, na to imamo eh, uh, eh, AB v uh, eh, podrejeni sferi in eh, na to zasebni sektor, ki zagotavlja uh, nadrejena posojila. Kako zagotoviti dodano vrednost in kako se izogniti uh, temu, da bi izrinili zasebni sektor iz uh, tega področja? Seveda je na strateških in investicijskih odborih odločitev kaj narediti, ampak EB se več posveča posebnim aktivnostim eh, z večjim tveganjem, nočejo eh, povečati obseg posojil. Kazalnik uspešnosti eh, je, kazalnik upošteva obseg investicij, ne pa obseg posojil in razlika je velika. spodbojevalne banke in, in uh, institucije morajo imeti pravilno vlogo znotraj finančnih instrumentov, tako da ne bodo zamenjali, uh, ne bodo zamenjale zasebnega sektorja. Mislim, da je drugače vse skupaj za manj. Včasih te javne institucije zamenjujejo zasebni sektor in mislim, da uh, bi morali najti več takšnih rešitev, kjer bodo imeli ti spodbojevalni organi eh, dostop do eh, nekega evropskega eh, instrumenta, ampak bodo tukaj za, skrbeli za podrejena posojila. To ni mnenje vseh predstavnikov naše organizacije. po mojem mnenju je treba upoštevati tudi vprašanje političnega tveganja. Nisem se še srečal z institucionalnim investitorjem, ki na to ne bi gledal kot na prioriteto, eh, ko jih nekdo prosi za ulaganje v eh, neko državo ali pa regijo. Politično tveganje torej je na prvem mestu. In če želimo rešiti to vprašanje, je treba govoriti o okrepitvi vloge eh, nacionalnih spodbojevalnih bank in institucij. Oni imajo namreč dostop do eh, oddaljenih eh, klientov, regij in krajev. Moje četrto vprašanje je naslednje. Kako zagotoviti, da bomo dosegli najmanjša podjetja? Nažalost je zelo težko oziroma nemogoče prebrati številke na tej prosovnici, ampak želel sem izpostaviti nekatere številke. 92,2 odstotka podjetij v Evropski uniji je mikropodjetij. Predstavljajo 29,6 odstotka zaposlenih in 21 odstotkov BDP-ja. To so mikropodjetja. Ne smemo pozabiti na mikropodjetja. evropski programi za mikrofinanciranje se sploh ne omenjajo v uh, programu Progress. Tukaj obstajajo vrzeli, kar se tiče financiranja in škoda je, da uh, na tem področju nimamo več sredstev. Nova platforma za lasniški kapital za to vrstne institucije uh, bo kmalo vzpostavljena, uh, nosi ime Helenos in obravnavati jo je treba. Sedaj pa trije komentarji. Polska kolegica je že dejala, da je treba drugače obravnavati nepovratna sredstva in finančne instrumente. Pristop, ki ne upošteva teh razlik, ne bo uspel. Finančni instrumenti imajo določene eh, lasnosti nepovratnih sredstev, ampak imajo drugačna pravila, drugačne elemente, eh, drugačna pravila za upravičenost in tako naprej. Zagotoviti je treba ustrezno raven eh, sorazmernosti, kar se tiče nadzora in poročanja in tako naprej. To velja zgolj, kar se tiče obsega nepovratnih sredstev, ne pa kar se tiče celotnega instrumenta. zakaj ta eh, bitka o ponovni rabi sredstev, ko pa eh, nikoli ne govorimo o ponovni uporabi sredstev, ki se skrivajo za nepovratnimi sredstvi. Moje drugo eh, sporočilo se nanaša na poenostavljene in prožnost. Kratek sem lahko, ker bom zgolj ponovil besede drugih. Vedno več različnih instrumentov imamo in človek se začne spraševati, če morda ni tukaj podvajanja. In če to če to podvajanje ne preprečuje neke eh, kritične mase, vzpostavitve kritične mase in zagotavljanja sinergije eh, med vsemi temi instrumenti. Veliko akterjev imamo, komisijo, parlament, svet, eh, AF, AB, nacionalni spodbojevalni organi, nacionalne agencije in tako naprej. Se znam je dolg in vsi imajo lastna pravila, lastno pravno podlago. Tako da obstaja velika možnost ovir zaradi nasprotovanja med vsemi temi pravili. Tudi če ne pride do eh, vzpostavitve neke ovire, eh, so tveganja za visoke transakcijske stroške zelo visoka. Pri reviziji naslednjega večletnega finančnega okvira oziroma finančne uredbe je treba zagotoviti lažji dostop, še posebej za MSP. -je. Zakaj na to ne bi gledali z vidika MSP-jev? potem eh, bi hitro vse skupaj poenostavili, po mojem mnenju. Moje tretje sporočilo je naslednje. Bolje in več je treba uporabljati spodbojevalne banke in institucije. Kot sem dejal, gre za pristop od spodaj na vzgor, eh, ki ga na to eh, dopolnjujemo s pristopom od zgoraj na vzdolj evropskih institucij. Zagotoviti je treba kontinuiteto instrumentov in pravil stroški investicij so za te institucije zelo visoki, če želijo začeti uporabljati te instrumente. In skrbeti je, tudi, je treba tudi za stalno amortizacijo. Enako je treba obravnavati uh, vse entitete, kar še ne velja. Hvala. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa vam lahko zastavljamo vprašanja. Ima kdo kakšno vprašanje? Eno vprašanje imam. Mislim, da je bila to odlična predstavitev. Zelo uh, jasno ste govorili. Imam manjše vprašanje. Ko govorite o politikah uh, nacionalnih spodbojevalnih bank, uh, me zanima, kdo jih pripravlja. Kot ste dejali, gre za apolitične organe, uh, pomembno se izogniti politizaciji, ampak vemo, kako te stvari včasih delujejo. Ravno zato me eh, zanima, kako sistem deluje in kdo oblikuje to politiko, ki ste omenili. Še kdo prosi za besedo? Ne vaša sporočila se nanašajo na poenostavljanje. Narediti je treba vse za to, da pokrijemo vse na terenu, eh, narediti je treba tudi vse za to, da eh, so pogoji za vse eh, enaki in da si prizadevamo za dolgoročne investicije. Ni pa lahko pri takšnih ukrepih, ki so sprejeti na evropski ravni, zagotoviti, eh, da dosežemo vse MSP-je. Imamo mrežo, imamo banke, banke so tiste, ki nase prevzemajo tveganje. Zanima me, če se vam eh, morda ne zdi, da obstaja uh, neko uh, gonilo, ki bo povrnilo zaupanje v ta sistem vlagan, uh, eh, z, s katerim bomo zapolnili vrzel, ki vlada v Evropi že deset let. Zanima me, če je za banke to dober način dela, ker lahko s tem zagotovijo uh, ustrezna jamstva in verjetno je bolje posojati denar z jamstvi. Kar se tiče uh, javnih uh, investicij, pa je verjetno bolje, da uh, dekonsolidiramo javne investicije in uh, poskrbimo za sodelovanje z drugimi instrumenti. obstajajo tveganja za zaupanje, kot ste dejali, in kdo bo tukaj pridobil Evropska investicijska banka. Ampak zaradi dobrih razlogov. Še kdo želi besedo morda? Ne se upravičujem, izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala. Imamo vprašanje. Sem članica odbora za regionalni razvoj in sedaj pripravljamo poročilo o izvajanju. Pomemben del tega poročila se nanaša ravno na izvajanje finančnih instrumentov. Ravno zato se mi je zdela ta javna predstavitev in ta razprava izjemno uporabna za uh, moje delo v tem odboru in za odbor kot takšen. Veliko smo se pogovarjali s komisijo in z nekaterimi državami članicami, uh, govorili smo o izvajanju in vedno smo prišli do istih uh, zaključkov, čež da je pravil preveč, nismo dovolj ciljno usmerjeni, ni standardizacije, uh, vedno se stvari iz dneva v dan spreminjajo in tako naprej. Ampak glede na to, da se vi ukvarjate z delom na terenu, me zanima naslednje. Katere so glavne ovire? Praktične ovire. A gre za pravila o državni pomoči, a se zato znajdemo pogosto v težavah. Eh, v moji državi na Hrvaškem sem naprimer videla, da če zagotavljamo nepovratna sredstva za inovacije, za MSP-je, za inovativne projekte, potem lahko podjetja dobijo 50 odstotkov eh, sredstev, ostalih 50 odstotkov pa ne morejo dobiti s pomočjo finančnih instrumentov, zato ker gre za spoštovanje eh, pravil o državni pomoči. A gre tudi za vprašanje eh, javnih razpisov? Kaj lahko naredimo, da bi izboljšali sistem? Govore o Eh, poenostavljanju, o standardizaciji, ampak ne vem, kdaj bomo dosegli takšen sistem. Vedno imamo namreč eh, določen nabor specifičnih pravil, ki morajo veljati zaradi različnih razlogov. Morda bi lahko na tej politični ravni eh, naredili nekaj v tej smeri. Hvala. Si, Slišali smo to prošnjo in eh, pogosto se z njo ukvarjamo. Eh, govorimo o poenostavljenju. Zdi se, da je Evropska unija ujeta v eh, kupu pravil in pravnih podlag, ki onemogočajo izvajanje. Zdi se, da ne moremo narediti ničesar ampak eh, to je na nek način z vidika proračuna dobro, zato ker sredstev ne porabljamo. In z tega vidika lahko rečemo, da smo učinkoviti. Ni pa to cilj, eh, ki smo si ga zastavili. Gospoda Dubarija in gospoda Dekrajankura, prosim za krajši komentar v zvezi eh, s komentarjem oziroma vprašanjem kolegice Nirjade in eh, v zvezi s komentarjem kolegice iz odbora regi, na to pa bomo sklenili to razpravo. Eh, Zelo na kratko, kar zadeva državno pomoč. No, sveda imajo pravila o, o državni pomoči eh, svoj doseg, ampak načeloma so ti instrumenti tako zasnovani, da eh, so čim bolj naklonjeni eh, podjetjem. Eh, in seveda si delimo trg tudi z zasebnimi akterji. Trg ni popoln, eh, Potrebno bo nekatere stvari še dodelati, ampak bolj splošno rečeno, kar zadeva posredovanje med Evropo in eh, MSP-ji eh, in kar zadeva javne eh, posrednike, tu je bilo govora o poenostavitvi in pa še nekaj je pomembno v tem kontekstu centralnih instrumentov. Eh, to so nacionalni konteksti, zato da bi razvili sinergije med centralnimi evropskimi eh, instrumenti in javnimi eh, državnimi instrumenti. Tu je potrebno nekako izboljšati povezave, izboljšati dopolnjevanje. Eh, je pa to težko, zato ker eh, gre po eni strani za evropske instrumente, kjer je pri zasnovi in oblikovanju težko upoštevati 28 različnih naborov potreb ali okoliščin. Ampak eh, se to lahko zgodi na ravni izvajanja, torej morajo instrumenti nuditi dovolj pružnosti, da jih je mogoče prilagoditi vsaki realnosti. Naprimer, uh, in bi, bi lahko to upoštevala. No, kar zdaj v upravljanje, pa imamo tu pravzaprav uh, dva uh, glavna akterja. Mi nikoli nismo tisti, ki zasnujemo oziroma oblikujemo te instrumente. Mi pa delamo za račun in v imenu uh, regionalnih svetov kot pravzaprav ponudnik storitev. Uh, Eh, in to so regije, ki so tudi zastopane v našem upravljanju. Eh, in eh, mi smo pravzaprav neke vrste ponudnik javnih storitev, kjer se seveda združujejo tako regionalna, nacionalna raven in evropska raven. No, vprašanje je bilo tudi, ali bi bilo potrebno upoštevati drugačna, oziroma zasnovati drugačna pravila. No, morda ne drugačna pravila, ampak druge instrumente, ki bi bili prilagojeni specifičnim lokalnim potrebam. Morda tako. Ja, gospod Krajankur. Ja, najlepša hvala na kratko. Kar zadeva prvo vprašanje o tem, kdo ureja politike nacionalnih spodbojevalnih bank in institucij. No, v veliki meri so to vlade posameznih držav. Vlade so tiste, ki opredelijo eh, poslanstvo teh bank skladno z nacionalno politiko. Seveda pa, ko gre za instrumente, ki jih narekuje Evropska unija, naj gre za eh, instrumente v deljenem upravljanju ali centralizirane instrumente, potem seveda prevlada evropska politika in uh, upamo lahko seveda, da pri, na tej točki ne nastopi kako nasprotovanje. Nekaj pa je jasno, po svojem poslanstvu te institucije eh, ne eh, zasledujejo finančnih rezultatov ali dobičkonosnosti lastnih eh, organizacij in v tem se razlikujejo od komercialnih bank. Kar pa zadeva vprašanje o evropski ravni, pravzaprav ste predsednik sami podali bolj odgovor kot vprašanje, ampak nedvomno obstaja vrsta razlogov, zakaj je e, Evropska raven pomembna. E, pomislite na vse vidike, no, čeprav morda ne v prvi vrsti v zvezi z MSP, ampak morda bolj v zvezi z infrastrukturo, ampak e, Unija kapitalskih trgov ima ogromen učinek, veliko vpliva. Potem je tu še bančna unija, ki tudi vpliva na delo s MSP-ji. Eh, slišali smo že, da obstajajo operacije, ki so zasnovane v eni državi, pa jih potem podpirajo banke v drugi državi. Potem po drugi strani je tu listinjenje. Če to ne bi bilo urejeno na eh, evropski ravni, na evropskem trgu, sploh ne bi bilo vredno truda. Potem drugi del vašega vprašanja je bil, ali je to pravzaprav pravi odgovor na vprašanje, ali s tem rešujemo tisti bistveni problem. No, ampak kdo sem jaz, da lahko odgovorim na to vprašanje? Seveda, eh, Evropski naložbeni načrt, Junkerjev načrt eh, ne zagotavlja samo finančnih instrumentov na srečo. Najpomembnejši stebr ni ta stebr, ampak je stebr strukturnih reform. Eh, in vsi drugi vidiki, ki tvorijo ta eh, v okviru, v katerega vstopajo vlagatelji. Ampak poleg tega so seveda tu tudi pravila iz Bazla, kapitalske zahteve, ki so vodile banke v razdoževanje in zato je pač nastala ta vrzel na trgu. Eh, torej, enačba ima dve plati, zelo dve strani in pa nakratko še kar zadeva ovire. Gospod Bari je že odgovoril z, eh, z vidika operaterja na trgu, ampak ne gre za vprašanje več državne pomoči, več javnih naročil, več poročanja, gre za vprašanje vseh pravil. Sam osebno sem naprimer prebral uh, usmeritveni dokument o tem, kako združiti strukturne sklade z, z EFSI. E, glava me je začela boleti, preden sem prišel do konca, nisem mogel prebrati do konca. Žal mi je, ampak tudi med našimi člani imamo pet ali šest velikih institucij z številnimi zaposlenimi, Eh, z ljudmi, ki eh, lahko namenijo čas temu, da se to dobro priučijo, ampak v manjših državah z manjšimi institucijami, ki pa imajo enako nalogo in enako delo, si tega ne morejo privoščiti. To je slaba naložba. Naj vam dam primer, ki je na skrajnem koncu. Eh, mikrofinanciranje. To vrstne institucije ponavadi zaposlujejo od 5 do 15 ljudi v poprečju. In oni podpisujejo pogodbe z evropskimi institucijami kate, in za to pogodbo morajo najeti odvetnika. Sploh nimajo svojega odvetnika, ki bi, oziroma pravnika, ki bi lahko preučil tako obsežno pogodbo. E, to je tisto, kar je na kocki in zato stvari raje pustijo pri miru. Vse skupaj je sicer zelo zanimivo, bi bilo koristno, ampak je enostavno predrago. Pod črto Evropska unija ustvarja delovna mesta kjer je potrebno uh, zaposliti več strokovnjakov, da bodo pripravljali doseje in uh, odgovarjali na zahteve komisije. Uh, no, to lahko tudi mi pravzaprav samo podpremo, ampak uh, res pa je, da prihajamo na področje uh, normativnih skrivnosti. Vsak bi lahko reče, da je spoštoval pravila. Tudi če je končni rezultat katastrofalen, ni nič narobe, če smo vsi spoštovali pravila. Tako, s tem bomo zaključili drugi krok in prišli na zaključno razpravo. Eh, uvod eh, bosta imela dva govornika, vsak ima deset minut ker, in niti minute več, ker smo začeli z zamudo. Prvi govornik je gospod eh, Simeš Mej, ki ste ga slišali pred nekaj trenutki je svetovalec in je član eh, javnega bančnega foruma na Irskem in ustanovitelj zavezništva, med, mednarodnega zavezništva malih podjetij. Potem pa je tu še Renier Farmier, ki bo spregovoril v imenu Evropske investicijske banke in EIF. Gospod Maj, izvolite, beseda je vaša. Jaz sem bil. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman, for... Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, da ste nam dali priložnost, da danes povemo nekaj besed. Ta popovdan je bil zelo zanimiv. Jaz lahko govorim prej o Irski, kot pa o katerikoli drugi državi. No, pogosto so bila majhna sede velika podjetja v Irski, Irski puščena ob strani. Sedaj poslušam eh, vse možnosti evropskega financiranja in vse to je zelo spodbudno. No, nikakor že ne želim nikogar tukaj kritizirati, ampak kar se tiče Irske in tamkajšnjega razvoja majhnih in srednje velikih podjetij, eh, tukaj obstaja veliko problemov. Naj vam pojasnim nekaj v zvezi z irskim gospodarstvom. Če črtamo eh, tuje neposredne investicije, no marsikdo eh, trdi, da smo davčna oaza za velike multinacionalke, ampak to ni današnja tema. Če črtamo tuje neposredne investicije. Predsednik je nekaj pripomnil, tolmači nismo slišali. Veliko ste povedali s tem, ko ste rekli, da je Irska davčna oaza za multinacionalke. Rekel sem samo, da številni to trdijo. Kakorkoli, če črtamo tuje neposredne investicije, je pravzaprav irsko gospodarstvo na dnu. Kontrast med uh, strukturo irskega trga in recimo nemškega trga je ogromna. Ehm, nimamo nobenih eh, javnih bank, nimamo skupnostnih bank, imamo kreditne unije, ki so zelo omejene, ne smejo posojati majhnim in srednje velikim podjetjem, ne morejo oziroma omejen je znesek, ki ga lahko investira in prav tako ne morejo financirati hipotek. Irski bančni sistem se je praktično zrušil in zaradi tega eh, je prišlo do pomembnih socioekonomskih posledic. V Na Irskem smo rekli, dobro, treba je ponovno postaviti banke na noge, zato jim omogočamo, da majhnim srednjim podjetjem računajo najviše obrestne mere v Evropi za majhne srednje velika podjetja in za hipoteke. In to našim SME-jem in mikropodjetjem ne bo pomagalo. Problem je v tem, da smo mi zelo majhna država. It, To, kar počnejo pri nas banke, je nerazumljivo. Pravzaprav eh, se zapirajo manjša podjetja, tudi če so lasniki ponudili za to več denarja oziroma interesenti ponudili več denarja kot pa mrhovinarski skladi. In nišče ne razume, zakaj je temu tako. Nišče tudi ne ve, odkot naj podjetja dobijo alternativno financiranje. No, in Transparency International je o bančnem kolapsu v Irski povedala naslednje. Rekli so, da je tukaj eh, prišlo predvsem do korupcije in slabega nadzora bančnega sektorja. To je prispevalo k bančni krizi. Transparency International pravi, da korupcija ima različne oblike, eh, recimo eh, dejansko banke služijo prej lasnim interesom kot javnemu interesu. To je srčika problema, ki ga imamo na Irskem. Zato sem prej povprašal o strateškem in eh, investicijskem skladu in ulogo tega sklada na Irskem. Kaj ti kaj se zgodi? sredstva iz tega sklada ne prihajajo do svojega cilja, do majhnih in srednje velikih podjetij. Strateški sklad uporablja EIB, upravlja EIB in pa eh, Bank of Ireland. Eh, tako da je zelo malo ljudi eh, na Irskem, ki ne bi imeli težav z bankami. Zato so sedaj se morali obrniti na uh, sklad za strateške investicije, ki pa, jih, ki pa ga upravlja EIB in pa Irska nacionalna banka. To bi naj spodbujalo investicije, ampak uh, Pogosto se zgodi, da imajo ta pojasnila ogromne stroške, ogromne obrestne mere, podjetja morajo plačevati eh, ogromno, ogromne obresti tudi do 12, 15 ali 20 odstotkov in tega si MSP-ji ne morejo privoščiti. Pa še nek problem tukaj obstaja. Eh, možnost eh, javnih bank, zadružnih bank, no tukaj je napravila na mene velik utisk to, kar je povedal predstavnik Nemčije. Vsi vemo, da 50 odstotkov nemškega gospodarstva financirajo javne banke. Na Irskem pa 95 odstotkov, eh, preuzo, 95 odstotkov financirajo zasebne banke, ki jih zaznamuje predvsem korupcija in pa pohleb. To se ne bo spremenilo, dokler ne bomo vsega skupaj vključili javne in pa zadružne banke. Imamo že kreditne unije, te bi lahko bile pomemben del novega sistema, ampak postavlja se vprašanje, zakaj vlade omejujejo te kreditne unije. Eh, za enake transakcije postavlja popolnoma različne pogoje. Eh, kreditne unije imajo 5 milijard, ki pa jih ne morejo posoditi zaradi vseh teh omejitev. Morda nam kdo od eh, strokovnjakov lahko pomaga. Oglejte si strukturo bank na Irskem in morda nam lahko kdo pomaga, kako bi lahko uvedli nekakšen eh, javni sistem bank, ki, torej banke, ki bodo pomagale podeželju na Irskem, ki bodo spodbujale majhna in sene velika podjetja. Eh, to je bistvenega pomena. Eh, no, če bomo lahko vse skupaj vključili še eh, evropska sredstva, pa eh, bo to seveda še toliko bolj dobrodošlo. No, Najlepša hvala, gospod Maj, hvala, da ste nam predstavili bančni sektor, ki ima očitno težave pri zagotavljanju kreditov, posojil eh, ljudem na terenu, MSP-jem. Eh, To verjetno ni povezano samo s vprašanjem tveganja, ampak nekaj več nam bo povedal tudi gospod Remišar Je. Morda nam bo v svojem prispevku lahko povedal tudi o tem, kakšna je pretočnost sistema in kako s, učinkovito se stvari odvijajo v posameznih državah. Gospod Šarje, izvolite. Gospod predsednik, najlepša hvala in hvala da ste dali naši skupini priložnost, da prispeva k tej predstavitvi. Nakratko sem Rimi Šarje, delam za EIF, Evropski naložbeni sklad, ki je podružnica Evropske nalož... investicijske banke in je v 30 odstotni lasti Evropske komisije. V EIF pa sem svojim, svojo ekipo odgovoren za pogajanja o finančnih instrumentih z Evropsko komisijo. Eh, kadar je EF izbran kot povlaščen eh, organ. Eh, to velja naprimer za instrumente iz obzorja 2020, za EASY in seveda tudi v okviru Junkerjevega načrta. EF in skupina EIB sta eh, organizacije, ki sta predvsej osredotočeni na MSP-je. Imamo raziskovalne ekipe, ki vsaj dvakrat letno preučijo težave, s katerimi se soočajo MSP-ji pri dostopu do financiranja. In rezultati teh raziskav so pravzaprav skoraj vedno enaki. Uh, MSP-ji se vedno znova soočajo s težavami, ko poskušajo dobiti posojilo na banki, čeprav je morda njihov projekt zelo dober. Ampak kadar nimajo nekega jamstva ali zavarovanja, je zelo težko pridobiti posojilo. Na strani lasniškega kapitala vsi vemo, da so MSP-ji v podjetjih podkapitalizirani. Naj vam navedem številke, ko govorimo o tveganem kapitalu in v uh, količini, ki se letno zberejo na evropski ravni, to je približno 4 milijarde evrov. To številko je objavilo Združenje tveganega kapitala v Evropi, to velja za uh, celo Evropo, v ZDA pa je ta številka 50 milijard, torej več kot desetkrat več kot celotna Evropa. Skratka, tu uh, vsekakor obstajajo težave. MSP imajo težave pri dostopu do kapitala in pri dostopu do posojil. Uh, Eh, kar zadeva skupino EIB oziroma EIF, mi ne sodelujemo neposredno z MSP, delujemo posredno, eh, sodelujemo s partnerji, ki eh, ste jih omenjali, nacionalne spodbojevalne banke, jamstvene družbe. In mislim, da imamo z njimi zelo dobro sodelovanje. To dobro sodelovanje pa je ključno za to, da lahko uporabljamo finančne instrumente EU kar zadeva, naprimer, financiranje v letu 2015, je EIB eh, namenila MSP-jem 28 milijard evrov, šlo je za št, eh, 450 tisoč podjetij v Evropski uniji, ki zaposlujejo več kot 5 milijonov ljudi, torej eh, učinek je vendarle precejšen. Eh, Kar pa zadeva finančne instrumente, eh, evropske finančne instrumente, moram priznati, da finančni instrumenti za MSP-je eh, zelo dobro delujejo. Težava, s katero se soočamo, je pomankanje sredstva na strani Evropske komisije. Ne gre za to, da denarje ne bi mogli razdeliti. To še zlasti velja za kosme. Kosme eh, pa je namenjen. Eh, bolj tveganim projektom. Program je zasnovan tako, da MSP-ji, ki imajo težave pri zagotavljanju financiranja, lahko dobijo posojila strani bank. Inovfin je tudi zelo uspešen, ta je namenjen inovativnim podjetjem in kriteriji so zelo eh, strogi. Banke morajo pripoznati, da gre za inovativna podjetja in to so tista, ki bodo verjetno v prihodnje v Evropi ustvarjala delovna mesta. Eh, In v praksi danes približno je 500 MSP-jev eh, v tem trenutku eh, ali danes dobilo posojilo s pomočjo evropskih finančnih instrumentov, kar je precejšnje število. Eh, ko govorimo o Junkerjevem načrtu EFSI, trepa devetih mesecih, pričemer na vas opomnim, da bo program tekel 36 mesecev, torej v devetih mesecih je EB potrdilo oziroma Eh, podpisala transakcije, ki bodo pokrile 38 milijard evrov naložb oziroma 26 odstotkov cilja. Tako da, kar zadeva časovnico, smo na dobri poti. Kar pa zadeva MSP je, okno za MSP je v Junkerjevem načrtu. Tu mislim, da lahko tudi brez težav rečemo, da ga bomo v celoti izvedli. Uh, Eh, že eno leto pred koncem načrta. Danes smo sprejeli, eh, smo potrdili transakcije v 26 državah od 28. Malta in Cipr, nažalost, sta državi, ki še nista na seznamu, ampak upamo, da bomo letos pokrili tudi ti dve. Na Irskem, na primer, je banka eh, Irske tista, ki, Bank of Ireland, torej tista, ki eh, izkorišča, oziroma sodeluje v teh instrumentih in potem eh, daje posojila naprej. Eh, skratka, doslej smo vključili približno 37 tisoč MSP-jev, pa, pa projekt, če ni zaključen, še naprej ga bomo izvajali in po zaslugi podpore komisije bomo eh, lahko zmogljivosti celo povečali. No, Podpisali smo jamstvene sporazume z več kot 70 eh, finančnimi posredniki in z več kot 60 eh, skladi zasebnega kapitala. Morda bi mislili, da so države upravičencev ponovadi enake, Francija, Italija, Nemčija in tako dalje, ampak v praksi, če si pogledate številke na prebivalca, so glavni upravičenci Slovenija, Estonija in Luksemburg. na, no, še vedno je predvsej potreb, ki jih je potrebno pokriti, zlasti kar zadeva kapital, kar zadeva mikrofinanciranje. Skupaj s komisijo in EIP trenutno delamo na pripravi novega instrumenta v okviru sklada EFSI. Ta bo namenjen predvsem eh, lasniškemu kapitalu in pa še en instrument načrtujemo z področja mikrofinanciranja. Potem pa je tu še en instrument, ki bo kmalo na voljo eh, na trgu. To je instrument za podjetja iz eh, ustvarjalne industrije in kulturnega sektorja. In rekel bi zlasti, kar zadeva MSP, je, da stvari dobro delujejo. Okvirna uredba eh, sicer res ni vedno najbolj ugodna, naj, eh, vas, naj vam pojasnim, zakaj je potrebno komisiji sporočiti naslov in poštno številko podjetja, eh, ali to dejansko potrebujemo na ravni eh, podjetja, oziroma na ravni banke. Ja, zaradi revizijske sledi, zato da lahko dejansko, če je potrebna revizija, pridemo do končne točke. Uh, In pa e, najboljši finančni instrumenti so tisti, kjer MZP skupaj s komisijo in skupaj z bankami in e, finančnimi posredniki e, se vsedajo za mizo, ugotovijo, kje so vrzeli na trgu in najdejo načine, kako podpreti evropske načrte. Naprimer, prim, zelo dober primer je projekt za uh, področje kulture. Eh, MSP-ji so se obrnili na nas in rekli, eh, vedno, kadar grem na banko, rečejo, da ne razumejo eh, našega poslovanja, da gre za neopredmetene, torej za nematerialne dobrine, da s tem nimajo pravka in njim nimajo znanja in prosijo za zavarovanje zasebno stanovanje ali hišo. In zato je pač ta sektor v težavah, ker nimajo vsi podjetnika, ki lahko zastavi svojo zasebno hišo za zavarovanje posojila. No, glede na vse, kar smo slišali, res je, da obstajajo velike razlike med instrumenti v eh, deljenem upravljanju in instrumenti v centralnem upravljanju. Ko gre za deljeno upravljanje, torej tu gre za eh, eh sklade, eh, za strukturne in naložbene sklade, tu je izvajanje bolj zahtevno eh, in vse, tu je vse bolj usmerjeno v nepovratna sredstva in zato je na tem področju težko uvesti finančne instrumente. Eh, na nekaterih močjih smo to poskušali storiti tudi v Franciji, ampak eh, pravila niso tako enostavna. Torej, za zaključek naj povem, da finančni instrumenti vsekakor so koristni. Poglejte samo, kakšno je povpraševanje strani banki in kreditnih institucij. Eh, in konec koncev en evro zaseben, javnega denarja ustvari 15 do 20 eh, evrov posojil in na evropski ravni vse to v praksi pomeni zaposlovanje in naložbe. Tako da mislim, da je to nekaj, kar je eh, koristno spodbojati. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Hvala za to predstavitev. S tem smo prišli do konca naše javne predstavitve in prosil bom obe organizatorki, da nekako eh, pozameta lekcije, ki smo jih eh, pridobili iz vsega slišanega in da skleneta to zelo zanimivo predstavitev. Eh, poskušali smo seveda torej ugotoviti, ali je Evropska unija Eh, v svojem delovanju skladna z načrti na področju MSP-ev, ki naj bi ustvarjali delovna mesta in generirali naložbe. Hvala lepa, hvala lepa vsem gostom. Cilj te predstavitve je bil, da bi prisluhnili vsem akterjem, ki sodelujo pri upravljanju finančnih inštrumentov, da bi raziskali, kako lahko pomagajo pri financiranju MSP-jev. Ne vem, če lahko podam kakšne sklepne besede, ampak mm, bi pa rekla, da so se nekatere besede večkrat ponovile v tej razpravi in ki so se pojavile tudi pri včerajšnji razpravi o večletnem finančnem okviru. Eh, tudi ko smo govorili o skladu EFSI, so se ponavljale iste besede. Eh, gre za poenostavitev in za dodatno vrednost ter za zniževanje administrativnih bremen. Te tri, tri, tri besede se vedno znova ponavlja v teh razpravah, res je veliko smo dosegli na področju poenostavljanja in zaradi tega imajo sedaj naši finančni instrumenti tudi večjo dodano vrednost. Slišali smo številke, ki, dokažuje, ki dokazujejo, da finančni instrumenti dobro delujejo, ampak če bomo nadaljevali z poenostavljanjem, če bomo bolje uporabili finančne instrumente za to, da bomo lahko dejansko dosegli dodani vrednost in če bomo vsem skupaj poskrbeli še za fleksibilnost, eh, potem bodo verjetno te številke, ki, jih, eh, ki so jih predstavile Evropska komisija in EIB, še boljše. Tako da to je treba vzeti na znanje, treba se je s tem ukvarjati pri reviziji večjega finančnega okvira, prav tako pa pri reviziji finančne uredbe. Tako da prav gotovo se bomo ponovno srečali v prihajajočih mesecih. Eh, takrat se bomo lahko ukvarjali z eh, podrobnostmi, lahko se bomo poglobili vse skupaj. Tukaj smo razpravljali o splošnih vidikih. Um, No, eh, v prihodnosti pa se bomo ukvarjali z tem, kako lahko dosežemo kar največjo učinkovitost teh finančnih inštrumentov. Gardija Zabal Rubijal. Najlepša hvala. Najprej hvala gospe Gardija Zabal Rubijal za njen prispevek pri organizaciji in seveda tudi našemu, hvala tudi našemu predsedniku, gospodu Artuju. Bi pa pojasnila nekaj, kar je bilo povedanega na koncu v zvezi z eh, Bank of Ireland. Eh, moram to dodati, ker mi vedno znova zavreje kri. Njihovo posojanje, kar zadeva MSP, je, je katastrofalno. In eh, tudi predeljsko vlado so se morali zagovarjati glede tega, trdili izkazalo se je, da so imeli uh, krožen sistem, da niso pravzaprav niti posujali novega denarja, ampak so ga samo reciklirali. Uh, tako da tu so uh, sumi bili zelo upravičeni in uh, na to moramo biti uh, pozorni. Uh, gre za to, da želimo ustvariti delovna mesta, ne spodbojati komercialne banke. Tisto, glede česar se vsi strinjamo, pa je, da je potrebno poenostaviti postopke. In eh, ne vidim razloga, zakaj tega ne bi prelili v določbe v zvezi z eh, finančnim okvirom. Ne vem, zakaj bi čakali na revizijo leta 2020, če lahko to storimo zdaj. Eh, hvala. Vsem potreben je res pristop od spodaj na vzgor bolje je, da uh, od spoda izbiramo podatke o potrebah, kot pa da stvari narekujemo od vrha. Zelo zanimivo je bilo za me, vse, kar sem slišala danes, izvedela sem, kaj deluje in kaj ne. Eh, predvsem vem, da moram še veliko prebrati, se veliko pogovarjati z ljudmi iz različnih zrdav, zato da bom ugotovila, eh, katere prakse so res najboljše. Hvala vsem govornikom, hvala za vse predstavitve in lep večer vsem želim. Merci. Je, je m'associe au remerciement. Najlepša hvala, tudi sam se pridružujem zahvalam, ki so bile podane. Zlasti pa se zahvaljujem gospe Gardija Zebal eh, Rubijan in gospe Nirjada, ki sta bili pobudnici te predstavitve o financiranju malih in srednje velikih podjetij. Veliko smo govorili o poenostavitvi, smo parlamentarci in morda bi tudi mi sami kadar eh, pišemo regulatorna besedila in direktive, eh, nekako eh, bili bolj, biti bolj zadržani pri oblikovanju zakonodaje. Sicer nam lahko eh, kdo očita, da govorimo eno, počnemo pa kaj drugega. Tako da bi bilo prav, da smo dosledni. Najlepša hvala, hvala vsem govornikom, hvala gostom. Danes smo želeli predvsem izraziti svojo vero v MSP-je.